Spoštovane gospe in gospodje, drage prijateljice in prijatelji, s to sejo odpiramo deveto zasedanje. To je eno od najbolj pomembnih letnih zasedanj v Evropski uniji. Gre za dneve odprtih vrat. Pozdravljamo vse predstavnike regij, mest, vse akterje z področja kohezijske politike, ki sodelujejo na teh dnevih odprtih vrat leto 2011. Veselim se dobre razprave z vami, prepričana sem, da bo ta razprava okrepila tudi našo skupno vizijo o kohezijski politiki in nam dala tudi dodaten zagon za vse prihodnje ukrepe. Prisrčno pozdravljam tudi predsednika Evropskega parlamenta, gospoda Jeržija Buzeka, predsednika Evropske komisije, gospoda Joseja Manuela Barosa, V imenu polskega predsedstva je z nami ministrica za regionalni razvoj Elzbieta Bienkovska, ki je bila včeraj tudi izvoljena kot senatorka. Potem je z nami tudi Mercedes Breso, predsednica odbora regi. Na vse zadnje pa je z nami tudi Johannes Han, komisar za regionalno politiko. Spoštovane prijateljice in prijatelji, vsako leto preko teh dnev odprtih vrat Evropa potrjuje, kako zelo pomembna je lokalna in regionalna dimenzija. Evropsko dinamiko lahko zagotovimo samo od spodaj na vzgor, torej od mest, občin, regij na vzgor. Pametno regionalno upravljanje je zelo pomembno. Vzpostaviti je treba partnerstvo z lokalnimi in regionalnimi organi, s civilno družbo, s predstavniki akademskega sveta in s podjetji. Evropska komisija, odbor regij in Evropski parlament vsako leto izberejo ključno temo za zasedanje. Verjetno vas ne bo presenetilo, da smo se letos zbrali za to, da se pogovorimo o tem, kaj lahko storimo za to, da bi zagotovili rast, ki jo evropejci tako zelo potrebujemo. Pogledali si bomo, kako bi lahko na najboljši način izkoristili evropsko kohezijsko politiko, zato da bi energetsko mobilizirali tako javna kot zasebna ulaganja v evropsko sedanjost in prihodnost. Potrebujemo rast, ki nas bo pripeljala veliko dlje, kot smo bili, preden nas je prizadela kriza. Rast, ki nas bo odpeljala k vse večji konkurenčnosti, produktivnosti in dobičku. Evropa potrebuje trajnostno rast. Rast pa mora biti pametna, vključujoča in trajnostna. Živimo v času, ko je bil sprejet tudi kohezijski svežen. Komisija je predstavila ta zakonodajni svežen, sedaj ga moramo še potrditi. Evropski parlament je v zadnjih letih tesno sodeloval s komisijo. To nam je tudi dalo priložnost za to, da se dogovorimo in da bomo upam tudi v prihodnje dosegli dogovor. Dobro sodelovanje z odborom regij bo prav tako veliko pomoč v tem procesu. Kot veste, bo Evropski parlament soodločal s svetom tudi o novem regulativnem okviru za naslednjo kohezijsko politiko. Naj izrazim tudi svoje upanje, da bo sta predanost in zauzetost polskega predsedstva služila kot navdih tudi za prihajajoče dansko in ciprsko predsedstvo. Odbor regij in parlament že sodelujeta s to trojko predsedstvo. Kohezijska politika je investicijska politika, to boste vedno znova slišali tudi v teh dneh, kajti vedno znova bomo to ponavljali. Gre za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Evropska komisija in vsi vi, ki delujete na terenu, izvajate to politiko, ki služi tudi kot politika za izgradnjo zaupanja. To je tisto, kar potrebujemo, če želimo zagotoviti rast. Evropska kohezijska politika bo vključevala vse podjetja, nevladne organizacije, predstavnike akademskega sveta, mesta, regije, občine, nacionalne, lokalne, regionalne vlade in evropske institucije. Vsi si prizadevamo za to, da bi bila rast konkurenčna, da bi zagotovila trajnostna delovna mesta in boljšo kakovost življenja. Še enkrat dobrodošli. Besedo pa predaja Mercedes Breso, predsednici odbora Regi. Takoj za njo pa bo spregovoril še Johannes Han. Izvolite. Grazie, Hvala lepa, Danuta. Tudi sama bi seveda rada predstavila pozdravila vse predsednike, ministra, člane Evropskega parlamenta, odbora regij in seveda vse današnje goste. Z velikim veseljem tudi v odboru regij izrekam dobrodošlico na tem uvodnem zasedanju. Deveti teden odprtih vrat že poteka v Evropski uniji, istočasno bo potekalo tudi plenarno zasedanje odbora regij. Pogosto razmišljamo o teh dnevih odprtih vrat. Danes bomo o tem še govorili. Kot veste, je komisija sprejela nov zakonodajni sveže, o katerem bomo v prihodnih petih dneh zagotovo še veliko govorili. Najlepša hvala, Danuti Hubner. Ona je tista, ki nam je omogočila, da smo se ponovno zbrali v tej polkrožni dvorani. Hvala lepa za podporo. Hvala lepa tudi predsednikoma Buzeku, Barosu in ministrici Bjankovski za prisotnost na teh dnevih. Jeseni vsak dan slišimo nekaj groznega bodi si v zvezi s finančnimi trgi, glede gospodarske recesije, glede brezposelnosti, glede izključevanja. Zato se nam zdi, da bi Evropska unija danes bolj kot kadarkoli prej morala biti zmožna, da se sooči s problemi, da najde ustrezne odgovore in da podpre načine dela in vrednote, ki so ji blizu. Predsednik Baroso je prejšnji teden zelo jasno povedal, kakšno je njegovo mnenje. Mislim, da so tudi člani Evropskega parlamenta vzeli na znanje njegovo sporočilo. Tudi člani odbora regije se strinjajo s tem sporočilom in ga tudi podpirajo. Strategija Evropa 2020 je pravzaprav naš kažipot. Sedaj pa moramo zagotoviti ustrezna finančna sredstva Predvsem bi morali v proračunu zagotoviti 1,05 odstotkov BDP-ja. V luči tega projekta se mi zdi, da je danes še toliko bolj pomembna tudi kohezija. Kohezija se nanaša na socialno, gospodarsko in teritorijalno kohezijo. Mislim, da lahko prinese dodano prednost tudi Evropski uniji. Predvsem pa bo kohezijska politika zagotovila konkurenčno gospodarstvo na globalni ravni, prinesla pa bo tudi boljše zdravje našim demokracijam in seveda boljši življenski standard za državljanje. Zato se ne smemo umakniti stran od teh izzivov, opraviti je treba celostno analizo problemov, s katerimi se Evropa trenutno sooča. Nekateri sicer trdijo drugače kot mi, zato ker se predvsem zauzemajo za nacionalne interese. Lahko vam povem, da v Evropski uniji nikoli ni preveč kohezijske politike, niti ni leta preveč radodarna. Če se ne bomo ukvarjali s socialnimi neenakostmi, z neenakostmi, kar zadeva plačilo, s težavami, s katerimi se soočajo državljani na lokalni ravni, ne bomo uspeli. Mi na lokalni ravni smo prvi, ki bi se morali zavedati, kakšno dodano vrednost prinaša kohezijska politika. Kohezijska politika bolj kot katerakoli druga politika v Evropski uniji omogoča, da tudi državljani vidijo, kako poteka integracija na teritorijalni ravni. Mislim, da je kohezijska politika tudi tista, ki zagotavlja najbolj primerne odgovore na vprašanja, ki si jih zastavljajo državljani. Mislim, da bi s to politiko morali storiti vse za to, da se zoprstavimo vsem negativnim učinkom na notranjem trgu, da zagotovimo rast in vključevanje. Podpreti je treba tudi novo nastale akterje. V času krize je ta politika še toliko bolj pomembna zato, ker ponuja priložnost vsem tistim, ki jih je kriza močno prizadela, predvsem pa bi morali s to politiko podkrepiti vse tiste naložbe, ki bi nam v srednjeročnem obdobju morali omogočiti uporabo energije, ki bo bolj učinkovita. Kot veste, imamo na voljo številne pozitivne inovacije. Ampak, nažalost, moram najprej začeti z manjšim razočaranjem. Namreč včasih se počutim kot bik, ki mu mahajo z rdečo cunjo pred očmi. V mislih imam seveda gospodarsko politiko. Vemo, kakšno je stališče Evropskega parlamenta in odbora regij glede gospodarske politike. Nažalost, tega mnenja nikoli niso spoštovali, potiskali so ga ob stran. Mi vedno znova povdarjamo, da so lokalni in regionalni organi tisti, ki najbolj trpijo zaradi tega, ker nacionalne vlade ne znajo prevzeti svoje odgovornosti na področju gospodarske in monetarne politike. Živimo v času krize in vemo, da naši podjetniki ogromno ulagajo, da so veliko vložili tudi v izobraževanje mladih delavcev, da so uporabili tudi sredstva iz socialnih skladov. Ne vem, kako lahko njim upravičimo dejstvo, da naprimer tisti, ki delujejo na področju kmetijstva, prejmejo veliko več sredstev kot ti podjetniki, ki so veliko vložili v svoje podjetje in v izobraževanje. Zato se mi zdi, da bi morali jasno izraziti svoj glas. Na hitro bi rada izpostavila še nekaj pozitivnih elementov, ki jih ni tako malo. Imamo skupen strateški okvir, v katerem najdemo pet skladov, ki spodbujajo različne politike. Ta okvir je sedaj veliko bolj poenostavljen in zagotavlja okrepljeno integracijo v večjih sektorjih. Druga pozitivna stvar pa je partnerstvo z lokalnimi in regionalnimi akterji. Poleg tega podpiramo tudi upravljanje na večjih ravneh, to se upošteva tudi v operativnih programih in partnerstvih. Seveda cenimo tudi prizadevanje za to, da se poenostavijo vse uredbe in pravila z tega področja. Zavedamo se, da je pri posameznih pogodbah o partnerstvih treba dati večjo prednost posameznim akterjem na regionalni in lokalni ravni. Upoštevati je treba tudi specifične geografske lastnosti pri tovrstnih partnerstvih, poskrbeti je treba za boj proti revščini in socialni izključenosti. Četrti pozitivni element pa je vzpostavitev novih regij, tako imenovanih umestnih regij. Peta pozitivna stran je vključitev socialnega sklada v kohezijsko politiko. Želimo si, da bi se ta sklad uporabljal na regionalni ravni. Šesta pozitivna stvar je okrepljena pogodba za sodelovanje na regionalni in teritorijalni ravni, predvsem pa je pomembno to, da smo zagotovili nov način upravljanja. Zadnji, sedmi pozitivni element, čeprav se vam bo zdel nekoliko presenetljiv, pa je notranje pogojevanje. Kaj to pomeni? Zdi se nam, da bi za posamezne regije in lokalne entitete to lahko služilo kot instrument za izvajanje nadzora nad nacionalnimi vladami. S tem bomo tudi lažje izvajali vse pristojnosti, ki jih imamo. Predvsem pa se nam zdi, da je Evropski socialni sklad, na primer, pomemben zato, ker podpira projekte za poklicno vključevanje, za boj proti socialni izključenosti. In ta sklad se lahko uporablja tudi, če je nacionalna zakonodaja oblikovana na drugačen način. Gospe in gospodje, v teh parih minutah uvodnega nagovora zagotovo ne moram pokriti tako zelo širokega področja. Vseeno pa imamo danes priložnost, da nakratko predstavimo tudi naša stališča vsem predsednikom, predsedniku parlamenta, predsedniku komisije, potem ministrici, ki zastopa polsko predsedstvo, ter seveda komisarju, pa tudi predsednici odbora regije, s katero bomo v prihodnih mesecih še sodelovali, zato da bi pridobili najboljše možne rezultate na podlagi predlogov, ki so bili podani. Zato bi nakratko povzela tudi stališča ki jih je odbor regi že začel pripravljati in ki jih bomo v prihodnjih tednih začeli tudi uradno predstavljati. Najlepša hvala vsem za to, da ste danes z nami. Hvala lepa, da se odeležujete dnevov odprtih vrat. Za nas so to resnično dnevi regij in lokalnih skupnosti v Evropi. Hvala.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 vse pozdravil v imenu Evropske komisije. Rad bi se zahvalil tudi moji ekipi, ki je sodelovala. Takšna srečanja so vsako leto vedno bolj široka, bolj okrepljena. Naša tema regionalna politika je vedno bolj razširjena in pozdravljamo tukaj tudi prijatelje drugih regij po svetu imamo približno 250 dogodkov in prireditev v državah članicah. Tako da lahko predpostavljamo, da se bo v naslednjem času 25 tisoč ljudi ukvarjalo s tem, kako lahko inteligentno, trajnostno in inkluzivno vlagamo v evropske regije. Tukaj imamo predlog za uredbe, ki odraža takšne predloge in takšne ideje. Zato se že vnaprej zahvaljujem za vse uravnotežene izjave stališča k našemu predlogu. V naslednjih mesecih bodo potekale razprave tako tudi pričakujemo, to je edino običajno in naravno. V zadnjih tednih in mesecih smo videli posebno dinamiko glede gospodarskega razvoja v Evropski uniji, gospodarsko krizo, zato je nujno, da se na to odzovemo. Zato imamo vedno nove zahteve do Evropske unije, do Evropske komisije, da se odzovemo, da ukrepamo in da imamo tudi posebne ukrepe za sankcije. Brez teh namreč ne bomo dosegli ničesar. O tem predlogu bomo razpravljali, vendar pa je, se je treba držati načela, da če države članice izrabijo vse možnosti in če ignorirajo vse predloge, vse ideje in ponudbe, potem se moramo tudi mi na to odzati. Zato se bomo zelo potrudili za to, da bomo imeli čim bolj živahne razprave. V naslednjih mesecih bomo razpravljali o vseh drugih vidikih regionalne politike, ki bodo poskrbele za to, da bo ta politika imela eh, trajnostni vidik in da bo iz dobrodelne politike postala politika investicij in da bomo vlagali v regije, v ljudi, zato da bomo resnično dosegli evropsko dodano vrednost. To je duh uredb, ki jih bomo tukaj predstavili. Veselimo se že uspešnih dnevih v naslednjem tednu. Seveda vam želim tudi veliko zabave in veliko uspeha in živahnih konstruktivnih razprav. Hvala. Uh, Hvala lepa. Predlagam, da besedo predamo ključnima govornikoma. Najprej dobi besedo Predsednik Evropskega parlamenta, gospod Jerži Buzek, izvolite. Uh, Najlepša hvala. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Dobrodošli čisto vsi. Člani Evropskega parlamenta smo z veseljem vaši gostitelji, zato ker vemo, da je to največji forum za regionalno politiko kjerkoli na svetu istočasno pa so to tudi evropski dnevi. No, vse zadnje smo v Evropskem parlamentu. Nekaj bi rad podaril, nekaj, kar se meni osebno in tudi Evropskemu parlamentu zdi zelo pomembno. Morali bi biti čim bližje državljanom, še posebej v teh časih. Kot veste, ne živimo ravno v najbolj enostavnih časih, naši državljani to močno občutijo, vi pa ste predstavniki lokalnih in regionalnih skupnosti. Tako da ste vi pravzaprav tisti, ki ste najbliže našim državljanom, vi lahko vplivate na njih, lahko jim pojasnite, kaj se pravzaprav dogaja na ravni Evropske unije, kaj počnemo. Potrebujemo vašo podporo, potrebujemo vaš nasvet, predvsem pa potrebujemo delovanje z vaše strani. Aktivni morate biti. V Evropski uniji smo bili več desetletij zelo aktivni, vendar se nahajamo v specifičnem obdobju, ki od nas zahteva, da politiki med seboj sodelujemo bolj intenzivno, bolj pogosto, kajti le tako bomo bolj učinkoviti tudi za državljane. Prepričan sem, da smo lahko uspešni tudi in predvsem zahvaljujoč vam. Pripravil sem si kratek govor, oporne točke sem si zapisal, vendar je vse zapisano v mojem maternem jeziku. Kot veste, mi je težko samemu sproti tolmačiti. Važne, dja... Torej, gospe in gospodje, izjemno pomembno je da na evropski ravni vse opravljamo in izvajamo na takšen način, da bodo ljudje razumeli, kaj pravzaprav počnemo. To je tista ključna naloga, s katero se soočamo. Sprijeti je treba zakonodajo, odločati se je treba na zrev način tudi glede gospodarskih in socialnih zadev, ki se pojavljajo na evropski ravni. Predvsem pa morajo, kot rečeno, evropske državljani razumeti, kaj počnemo in zakaj to počnemo. Verjetno ste že slišali, da potekajo razprave o zakonodajnih predlogih, ki jih je pripravila Evropska komisija. V zadnjih dveh letih programskega načrtovanja se bo komisar Han veliko bolj podrobno lotil vseh teh vprašanj. Bi pa vseeno rad nekaj podaril odločitve moramo sprejemati skupaj. Svet, torej ministri Evropske unije in Evropski parlament. Prvič v zgodovini se to dogaja. To si je treba zapomniti, namreč, da smo mi prvič v zgodovini so odgovorni s predstavniki vlad, ki zasedajo v svetu. Torej svet in parlament nosita enako odgovornost. Obe instituciji bosta imeli svojo besedo pri sprejemanju zakonodaje. Zato se tudi srečujemo danes v Evropskem parlamentu, kaj ti zanima nas, kakšno je vaše mnenje. Zelo pomembno je, da ko bomo sprejemali odločitve, ki prizadanejo tudi lokalne in regionalne organe, priznamo tudi pomen proračunskih vprašanj. Mi si želimo storiti več za vse državljane, za vsa podjetja na lokalni in regionalni ravni. Vemo, da so proračuni posod po Evropi pod izjemnim pritiskom, vemo, kakšne so finančne omejitve. Drži pa tudi to, da je evropski proračun zelo pomemben in tudi zelo koristen. Če bomo evropski proračun kakorkoli omejili, potem bo to slabo vplivalo na vse v Evropski uniji. Predsednik Baroso, v veliko veselje mi je, da ste danes z nami. Namreč proračun, ki sem ga omenjal, je v veliki meri pravzaprav v rokah Evropske komisije. Komisija je tista, ki pripravi proračun. Svet in parlament se sicer pogajata o proračunu, na no vse zadnje pa je komisija tista, ki ima ključno logo pri vsem skupaj. In proračun je zagotovo tudi za regije zelo pomemben. Gotovo bo predsednik Barosa povedal kaj več o tem, ampak naj že sam naredim nek uvod v to, da je proračun del strategije EU 2020. Strategijo EU 2020 je pripravila komisija, pravzaprav je njen idejni oče, prav predsednik Baroso. V strategiji EU 2020 je opredeljenih ogromno ciljev in te bomo lahko dosegli samo z vašo pomočjo. Gospod in gospodje, verjetno veste, čemu je namenjena strategija EU 2020. V prvi vrsti temu, da se odpravijo gospodarske in razvojne težave, s katerimi se soočamo na celini. Pomagala nam bo pri izboljšanju konkurenčnosti, pri vzpostavljanju delovnih mest, pri zagotavljanju gospodarske rasti in tako naprej. Za naše državljane so ponavadi najbolj pomembna prav delovna mesta. Prav zaradi tega bomo morali pri sprejemanju odločitev upoštevati tudi svoje šibke točke. To so strukturna brezposelnost, nizka mobilnost delavcev, ovire, ki se pojavljajo na notranjem trgu, ogromen dolg. Zakaj govorim sedaj o vsem tem, gospe in gospodje? Nedaleč stran poteka skupno parlamentarno zasedanje in sicer v prisotnosti komisarja Barneja. Tam govorijo o notranjem trgu. Predstavniki 18 držav in Evropskega parlamenta ter polskega predsedstva sodelujejo na tem sestanku, razpravljajo pa o tem, kako naj se dokončno oblikuje enotni trg, kako naj zagotovimo celovito in pravilno delovanje notranjega trga. Vse to se povezuje tudi z našo regionalno politiko. Ukrepati bo treba v različnih smereh. To pravim zato, da vam bo vsem jasno, da v parlamentu in v komisiji potekajo sočasno številne dejavnosti. In če bomo vse te dejavnosti združili, jih usmerili v isto smer, potem bomo tudi našli pot iz krize. Za zaključek pa bi gospod in gospodje rad povedal še par besed o tem, zakaj je ta proračun tako zelo pomemben. Proračun je pomemben zato, ker čisto vsem državam brez izjeme pomaga pri doseganju rasti. No, vse zadnje je to neka finančna vzvod, neka možnost, s katero pravzaprav mobiliziramo veliko več naložb v Evropski uniji. Proračun je tudi tisti, ki nam pomaga pri zmanjševanju brezposobnosti, pri dvigu rasti, omogoča vzpostavljanje novih delovnih mest. Predvsem pa najdemo v proračunu tudi sredstva za raziskave, za razvoj težko bi si zamislili konkurenčnost brez tovrstnih finančnih sredstev, s katerimi podpiramo raziskave in razvoj. Tudi tu lahko najdemo povezavo z regionalno politiko. Znotraj regionalne politike bi namreč morali svoje naložbe usmeriti k istemu cilju. Ob koncu koncev pa je to politika, ki se je izkazala za vredno v Evropski uniji. To je dolgo uveljavljena politika politika vlaganja v regije. S tem, ko vlagamo v regije, lahko vlagamo tudi v evropsko identiteto. Prav zaradi tega mora regionalna politika dobiti svoje mesto tudi znotraj proračuna. Za zaključek pa bi rad povedal še to, da je Evropski parlament pripravljen odločno podpreti regionalno politiko, kohezijsko politiko, Evropski socialni sklad, ki je zelo pomemben za milijone ljudi, ki so bodi si izgubili svoje delovno mesto ali pa ki iščejo novo delovno mesto na trgu delu. Mi neomajno in odločno podpiramo vse te politike kar pomeni, da bomo vedno znova podprli nove predloge in rešitve, ki jih bo predstavila komisija. Skrbno spremljamo situacijo na celini, seveda pa potrebujemo tudi vašo podporo, vi namreč zastopate lokalne in regionalne skupnosti. Prepričan sem, da bodo ti deveti dnevi odprtih vrat uspešni, kajti to je največji forum o regionalni politiki na svetu in zagotovo je to dobra novica za Evropo. Hvala. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik, za te opognajoče besede. Rada bi sedaj pozvala predsednik Evropske komisije Žadora Barosa, da poda svojo vodne izjave. Spoštovani predsednik Evropskega parlamenta, dragi Jerži Buzek, spoštovana ministrica Bienkovska, ki zastopate polsko predsedstvo, predsednica odbora regi, gospa Breso, predsednica odbora za regionalne zadeve v Evropskem parlamentu, gospa Hübner, spoštovani komisar Han, spoštovani predstavniki mest in regij, spoštovane članice in člani odbora regij. Moram reči, da sem zelo vesel, da ste mi dali priložnost, da se udeležim tega otvoritvenega zasedanja devetih od dnevov odprtih vrat. Zdi se mi, da je to zelo pomemben trenutek za Evropo. Namreč evropske institucije in regije se skupaj pogovarjajo o prihodnosti Evrope. Moram reči, da sem presenečen nad številčno udeležbo. Prihajate iz vseh vetrov, pripravljeni ste se pogovarjati o prihodnosti Evrope in o prihodnosti kohezijske politike. Vaša prisotnost na teh dnevih kaže, da se zauzemate za evropsko solidarnost, za regionalno politiko. To je regionalna politika, ki koristi čisto vsem. Ne gre samo za neko konvergenčno politiko, temveč gre tudi za politiko rasti, ki vzpostavlja nova delovna mesta. Več kot milijon delovnih mest smo spostavili zahvaljujoč tej politiki v zadnjih desetih letih. Ta politika pomaga tudi pri izobraževanju, pri vzpostavljanju infrastruktur. To je politika, ki podpira mala in srednje velika podjetja. Več kot 800 tisoč malih in srednje velikih podjetij je bilo ustanovljenih v zadnjih desetih letih, zahvaljujoč tej politiki. Kohezijska politika državam in regijam zagotovo pomaga, pa ne samo tistim najrevnejšim na področju gospodarstva. Tem res pomaga, da gospodarsko zacvetijo. Dejstvo pa je, da ta kohezijska politika vsem državam pomaga pri boljšem vključevanju v notranji trg. Gre torej za politiko, ki spodbuja gospodarsko rast in konkurenčnost. Evropska unija se pravzaprav v tem trenutku sooča z največjim izzivom v svoji zgodovini pravzaprav se nahajamo v najbolj kočljivem trenutku evropske zgodovine. Strniti je treba vrste, združiti energijo. Tisto, kar potrebujemo, je več koherentnosti in več evropskega upravljanja, če sem nekoliko bolj konkreten. Več koherentnosti med politikami, več koherentnosti med kohezijsko politiko, med politiko rasti in zaposlovanja, med strategijo EU 2020. Kot sem že povedal 27. septembra, ko sem podal govor o stanju v Uniji, edini način za to, da najdemo pot iz te gospodarske, finančne in socialne krize je, če združimo svoje moči. Skupaj se treba pogovoriti o rešitvah in jih potem tudi hitro in na učinkovit način izvajati. V tem zelo zahtevnem obdobju bi se rad zahvalil vsem lokalnim in regionalnim skupnostim za upravljeno delo in za vložen trud. Naj še enkrat podarim, da je sodelovanje mest in regij nujno potrebno, če se želimo rešiti krize, če želimo vzpostaviti Evropo rasti, stabilnosti, solidarnosti. Stabilnosti v Evropski uniji ne moremo zagotoviti brez stabilnosti v regijah ne moremo imeti konkurenčnosti in rasti v Evropski uniji, če ni konkurenčnosti in rasti na regionalni ravni. Niti ne moremo zagotoviti močne Evropske unije brez dveh elementov - solidarnosti in odgovornosti. Unija stabilnosti in odgovornosti je unija, ki bo tudi bolje opremljena za razreševanje te krize in za pripravo na prihodnost. Odločitve, ki so jih 21. julija sprejeli vodje držav in vlad glede sklada o stabilnosti, so zelo pomembne. Dogovorili so se o številnih spremembah, ki jih bomo, upam, da k malu lahko začeli izvajati. S tem skladom bomo pomagali pri dokapitalizaciji bank in tudi pri izvajanju reform na finančnih trgih, ki se soočajo s številnimi težavami. 27. septembra smo sprejeli svežen šestih ukrepov, ki bodo spodbudili kohezijo, stabilnost, ki sta obe nujno potrebni za evroobmočje. Če ne bomo razrešili krize, ki jo trenutno doživlja evroobmočje, ne bomo vzpostavili zaupanja v Evropski uniji. S tem paketom šestih ukrepov, ki je bil sprejet 27. septembra, se lahko začnemo pogovarjati o proračunih na nacionalni ravni, še preden same države članice sprejmejo nacionalne proračune. In da regije morajo pri tem sodelovati, kar pomeni, da ima ta pakt, o katerem smo govorili na evropski ravni, veliko vpliv tudi na nacionalni in regionalni ravni. Seveda so vse te reforme zelo dobre, niso pa dovolj. Zato sem v govoru o stanju v Uniji rekel tudi to, da potrebujemo bolj ambiciozen načrt za Evropo. Znotraj enotnega okvira, znotraj okvira skupnosti je treba opredeliti izzive, s katerimi se soočamo. Grško vprašanje, ki je seveda eno od najbolj nujnih, potem je treba preprečiti tudi možno širjenje krize preprečiti je treba širjenje državnega dolga, preprečiti je treba vse napake, ki so se pojavile na področju bank. Res bomo morali storiti več, če želimo zagotoviti stabilnost, če želimo zagotoviti rast. Včasih bo treba res vnaprej predvideti posamezne ukrepe za zagotavljanje rasti in delovnih mest. Predvsem pa je treba v evroobmočju in v Evropski uniji zagotoviti okrepljeno sodelovanje in ustrezno upravljanje. To je tisto, s čimer se komisija trenutno ukvarja. Gospod in gospodje, vse to so razlogi, zakaj potrebujemo več discipline, več stabilnosti. To pa bomo dosegli samo, če bomo delali na tem, da zagotovimo trajnostno, vključujočo rast, ki bo prispevala k oblikovanju novih delovnih mest. Komisija trenutno razpravlja o tem, kako bi lahko bolje izkoristili strukturne sklade. To velja tudi za primer Grčije. Vzpostavil sem namensko delovno skupino, ki preučuje predvsem to, koliko sredstev ostane neporabljenih iz teh strukturnih skladov. 15 milijard evrov samo za Grčijo. Poleg tega je ta namenska skupina preučila tudi samo strukturo znotraj Grčije. Za tiste države, ki prejemajo makroekonomsko pomoč, smo določili tudi pogoje, ki jih morajo te države izpolniti. Upam, da bosta svet in parlament vse to kmalo potrdila. Kohezijska politika, strukturni skladi so pomembni za to, da zagotovimo rast. Rast, ki bo vzpostavila delovna mesta ne samo za mlade evropejce, kajti mladi se v tem trenutku nahajajo v dramatični situaciji v nekaterih državah. Ogromno jih je brezposelnih in ne zaupajo več v prihodnost. Nikar se ne slepimo. Oživitev gospodarstva ne bo zagotovljena, če ne bomo vzpostavili delovnih mest. Krize tudi ne bomo razrešili, če ne bomo znatno zmanjšali brezposelnosti. Tisto, kar si želimo, je tudi več enakosti in enakopravnosti. V tem trenutku, ko od, od državljanov zahtevamo, da se žrtvujejo, moramo tudi od vseh ostalih zahtevati, da prispeva svoje k temu. Prav zaradi tega je komisija tudi pripravila nedavno predlog o tem, da se obdavčijo finančne storitve. Tudi finančni sektor mora prevzeti svoje odgovornosti. To je ključnega pomena za enakopravnosti za vzpostavitev zaupanja v Evropski uniji. Gospe in gospodje, strategija EU 2020 opredeljuje smer, kako doseči to inteligentno, trajnostno in vključujočo rast. Zelo vesel sem, da so se regije v Evropi seznanile s to strategijo, da so si jo prisvojile. To je tisto, kar bo prispevalo k uspehu. Gospe in gospodje, dragi prijatelji, svet se hitro spreminja in Evropa ne more ostati brez eh, križem rok. Moramo prilagoditi naše politike na situacijo, ne moremo oblikovati naših politik izolirano, ne da bi upoštevali gospodarsko in proračunsko krizo. Zaradi tega Evropska komisija predlaga večje spremembe, zato da skupaj posodobimo naše kohezijske politike načela in vrednote stanejo enaki, vendar pa moramo posodobiti nekatere naših eh, inštrumentov v politikah. Zato moramo zastaviti prilagojene cilje in zagotoviti pravo financiranje večletnega programa. Razprava ne bo lahka, o novem proračunu za, Evropski, za Evropsko unijo. Verjetno je to najtežji trenutek za razpravo o sredstvih za Evropsko unijo, glede na to, kakšna so stališča glede proračunov in situacija, proračunska situacija v državah članicah. Vendar pa moramo razložiti, zakaj je evro, ki ga porabim na evropski ravni, bolj smiselen kot evro, ki je porabljen na nacionalni ravni. Zato pa potrebujemo podporo nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu v vseh državah članicah, kajti takšne odločitve zahtevajo soglasje držav članic. Zaradi tega moramo kohezijsko politiko še tesneje povezati z strategijo EU 2020 in s paktom za rast in stabilnost. Iz preteklosti smo se naučili, da moramo poglobiti koordinacijo nacionalnih proračunov in upoštevati makroekonomske zahteve. Potrebujemo močno gospodarsko upravljanje, ne moremo imeti več različnih politik, če želimo koordinirano evropsko upravljanje, ki jih moramo povezati z različnimi politikami. Naš predlog je pravičen in unornotežen. In mislim, da bomo s tem pridobili vsi. Gre za delitev odgovornosti. Cilj je, da zagotovimo, da bo učinkovitost kohezijskih sredstev nekaj, kar ne bo oškodovano zaradi gospodarskih in fiskalnih politik. Torej, razviti moramo odgovor, kulturo odgovornosti in solidarnosti, zato da bomo dosegli dobre rezultate. Proračun skupnosti in strukturni skladi morajo biti in bodo v ospredju. Tako lahko resnično dosežemo uh, največji potencial vsakega evra posebej in da lahko s kohezijsko politiko dosežemo rast. Želimo pa bolj odprt sistem. Zaradi tega želimo ohraniti prizadevanja glede najrevnejših regij, ohraniti, vzpostaviti pa želimo novo stopno tranzicijskih regij, torej da se sredstva postopoma zmanjšajo v regijah, kjer imajo prihodek med 75 odstotki povprečja Evropske unije. O tem smo razpravljali v Evropski uniji, to seveda ni bilo lahko, vendar pa mislim, da je najbolj najlažji način, da zagotovimo prihodnost naše kohezijske politike. Da zagotovimo kohezijska in regionalna politika ni nekaj, kar je politika najrevnejši, ampak da gre za resnično evropsko politiko, ki je smiselna za to, da dosežemo kohezijo, solidarnost in da dosežemo konkurenčnost vseh regij. Tako lahko zagotovimo podporo naših držav članic, kajti to potrebujemo za to, da dosežemo naše cilje pri bolj velikopoteznih regionalnih politik. Vsi moramo vlagati v kapital, ki ga imamo najbolj dragocen kapital in to so človeški viri. Zato predlagamo, da moramo povečati sredstva v socialnih skladih, zato da um, ustvarimo nova delovna mesta, spodbujamo izobraževanje in tako dalje, vendar bomo zmanjšali tudi birokracijo za upravičence za strukturne skrajše, še posebej, ko gre za majhna podjetja. Po moji pobudi smo se odločili v komisiji, rad bi se zahvalil kolegom iz različnih področji, da smo se odločili, da sprejmemo skupna pravila za vsa področja sodelovanja in za vsa naša sredstva. Tako bomo poenostavili naše inštrumente. Želimo ponostavljeno regionalno politiko, ki bo spodbujala rast in zaposlovanje in da bo postala podlaga za evropsko odgovorno solidarnost. In še poziv, zelo resen poziv, kar je že omenil tudi predsednik Buzek. Živimo v težkih trenutkih za Evropsko unijo. Pomembno je, da tudi vi kot evropski voditelji zagovarjate Evropo v vaših regijah, v vaših državah. Pomembno je, da regije v Evropi povdarjajo, kako zelo pomembna je ta politika svojim blagam, da sredstva, ki jih uložimo v teh politikah ni, niso sredstva za Brusel, ampak za regije, za delavce, za, kmet, za kmete, za vse tiste, ki si želijo prihodnosti v Evropi. Gre za sredstva za državljane, za brezposelne in za tiste, ki se boje izgubiti svoja delovna mesta. To je pomembno za prihodnost Evropske unije in zato je zelo pomembno okrepiti takšno celovitost in sodelovanje med evropskimi uh, inštitucijami in evropskimi regijami. Zato moramo razložiti, da ni preveč regionalne politike, ni preveč kohezijske politike, ni preveč Evrope, potrebujemo pa več odgovornosti, več solidarnosti in več Evrope. Najlepša hvala. Thank you, President, for being so clear. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste tako jasno opisali dodano vrednost regionalne politike v Evropski uniji. Sedaj pa bi rada dala besedo predstavniti polskega predsedstva, gospe Elžbeti Bjenkovski, ki je ministrica za regionalni razvoj. Najlepša hvala. Gospe in gospodje. poslanke in poslanci. Veliko čast mi je, da lahko spregovorim tukaj na otvoritvi devetih odprtih dni leta 2011. Že dolgo časa in veliko vrsto let sodelujem na takšnih srečanjih, kjer predstavljam eno polskih regij. V zadnjih letih pa tudi kot ministrica za regionalni razvoj na Polskem. To srečanje se odvija v zelo posebnih trenutkih, ko razpravljamo o proračunu, ko razpravljamo o prihodnosti evropskih politik. Je pa tudi poseben trenutek zaradi tega, ker želimo okrepiti vlogo evropskih mest pri doseganju naših ciljev. Komisija je pripravila predloge za uredbo v okviru kohezijske politike po letu 2014. In objavila jih je prejšnji teden, polsko predsedstvo pa je odprlo razprave glede teh predlogov. Z velikim pričakovanjem pričakujemo te razprave, kaj ti vemo, da so ti predlogi rezultat uh, zelo obširnih posvetovanj, razprav med eh, predsedstvi, med državami članicami in, z, in znotraj Evropske komisije. Mi smo podedovali rezultat teh razprav in ta dokument bi radi uporabili za podlago našega prihodnega dela. Radi bi se zahvalili komisarju Hanu za to, da je predstavil te predloge, ki odražajo pričakovanja držav članic. Ta pričakovanja so jasna. Kohezijsko politiko je treba tesno povezati s strategijo EU 2020. Ta kohezijska politika in strategija morata biti učinkovita in sodobna, ki je namenjena vsem evropskim regijam. Kot je običajno, bodo posvetovanja in razprave o prihodnosti kohezijski politiki potekala v delovnih skupinah o strukturnih politikah. Jutri bo svet za splošne zadeve in tam bodo razpravljali o zakonodajnih predlogih. Potem pa bomo začeli z razpravami v delovnih skupinah. Časovni načrt je zelo tesen trio Poljska, Danska in Ciper si želijo hitrega napredovanja v našem delu, zato da bi lahko dosegli dogovor glede tega svežnja takoj, ko bomo dosegli kompromis v zvezi z evropskim proračunom. Nobenega dvoma ni v tem, da moramo imeti skupen cilj in Ta naj bi bil, da bomo politiko oblikovali in sprejeti do konca, do 1. januarja 2014. Sedaj smo že oktobra in polsko predsedstvo ima dva meseca za to, da sproži pogajanja. To pomeni, da bodo dogovori verjetno sprejeti v času danskega in ciberskega predsedstva. Naš cilj je, da čim bolj napredujemo z delom, in da pohitimo s kompromisi na, področ, na ključnih področjih, ki jih bomo izbrali tako, da bodo tematski bloki omogočili državam članicam in regijam lokalnim skupnostim, da bodo lahko nadaljevali s programi. Imamo strateško načrdovanje, drugo je kondicionalnost, potem imamo razvoj in pa evropsko teritorijalno sodelovanje. Pred koncem polskega predsedstva želimo pripraviti poročilo z, za svet o napredku glede pogajanj. Radi bi organizirali tudi pristojne ministre znotraj sveta za splošne zadeve sredi decembra. Zato, da se pogovorimo o najbolj pomembnih strateških in kontroverznih vprašanjih, o katerih se bo razpravljalo v delovnih skupinah. Eno od vprašanj, ki smo si ga zastavili in ki se ga verjetno zastavljate tudi vi, je, kakšno vlogo lahko odigrajo evropska mesta v času teh pogajanj. In verjetno tudi glede tega, kako bodo njihova stališča upeta v prihodnje kohezijske politike. To sem že veliko krat povedala in ponavljam, da je eno od ciljev polskega predsedstva ta, da ohranimo urbano in teritorijalno usmerjenost znotraj naših politik. Gledamo na širše perspektive v naših regionalnih politikah. Kar smo videli v zadnjih letih v času gospodarske in finančne krize je to, da se moramo bolj osredotočiti na specifična področja, na njihove izkušnje in potencial. Odmakniti se moramo od enakega pristopa za vse. Predlog komisije glede kohezijske politike je v skladu s temi cilji, naprimer integrirano teritorijalno vlaganje. ta svežen ukrepov, vključno z urbanimi platformami, vključuje tudi urbana območja. Od julija do septembra in pa tudi od danes do decembra bo Poljska organizirala celo vrsto seminarjev in konferenc kjer bomo obravnavali bolj poglobljeno in podrobno ta vprašanja. Tam bodo sodelovali predstavniki držav članic, predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti, kjer se bo razpravljalo o vrsti vprašanj, kot je izvajanje agende 2020, kar je delo mačarskega predsedstva, želimo tudi ukrepiti teritorijalno razsežnost z izvedljivimi inštrumenti za izvajanje tega, te razsežnosti in želimo ukrepiti tudi urbano razsežnost. Pred dvimi tedni smo priredili konferenco eh, v Varšavi, kjer bi to razsežnost vključili tudi v strukturne sklade. Imamo torej seminarje v zvezi s teritorijalnimi in urbanimi vprašanji imamo sestanek uradnikov za stike in pa delovne skupine za mestna eh, območja in teritorijalno kohezijo. Tretjič, prihodnost inštrumentov, kot je Epson in Urbag. Glede tega smo slišali veliko argumentov, zato da bi nadaljevali s temi programi. In za konec še omrežje evropskih mest in krajev. Gospe in gospodje, toplo vas vabim k sodelovanju s temi pobudami, še posebej, ko gre za pobude povezovanja mest in krajev. V Varšavi 24. in 25. oktobra in 24. novembra v Poznanu bomo organizirali konferenco o integriranem pristopu glede mest in urbanih regij, kjer bomo imeli predstavnike odbora regij, lokalnih oblasti, regionalnih oblasti in pa predstavnike iz najbolj oddaljenih regij v Evropi. regionalne in lokalne oblasti bodo odigrale aktivno vlogo v razpravi o prihodnosti kohezijske politike. Radi bi slišali vaše mnenje, mnenje lokalnih oblasti in takšna srečanja so res idealen kraj za takšno izmenjavo. Hvala lepa. Dziękuję bardzo, e, pani minister. Najlepša hvala, gospa ministrica. Rada bi vam sporočila, da smo zaključili s prvim uradnim delom našega srečanja. Rada bi se zahvalila vsem trim predsednikom za udeležbo, za govore, za prispevke, za prizadevanje v strud, ki smo ga slišali. Sedaj pa gremo na drugi del srečanja, ki ga bo vodil gospod Jackie Davis. Gospod.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 Thank you. Thank you very much indeed, uh, Najlepša hvala, gospa Hübner. Najlepša hvala vsem odeležencem za to, da smo tako živahno začeli. Imenujem se Jackie Davis, vodila bom splošno razpravo in regije, govori o vlogi regij in mest v razvoju kohezijske politike v času pogajanj. Sedaj bomo začeli z razpravo. Skušala bom vključiti čim več deležencev v razpravo. Osredotočili se bomo na tri glavne teme, ki so vse pod krovom vlaganj v evropsko prihodnost, v inteligenten trajnostni razvoj. Osredotočili se bomo na tri teme, ki smo jih že slišali, torej gre za Evropo 2020 in kozijska politika, povezava med obema, boljše doseganje rezultatov, kako lahko dosežemo čim boljši vpliv evropskih sredstev na terenu, kot je omenila že gospa ministrica, in zakaj je geografija in teritorijalna kohezija tako pomembna. Preden začnemo z razpravo, pa kot smo slišali, gre za odločilen trenutek za kohezijsko politiko. Videli smo nove predloge, ki jih je sprejela komisija. Zato bi najprej prosila gospoda komisarja Hana, da nam predstavi ključne elemente teh predlogov in posledic za prihodnost, potem pa se bomo poglobljeno pogovorili o teh. Sedaj pa izvolite, gospod komisar. Najlepša hvala, Jackie. spoštovani predsedniki in predsedajoči, gospa ministrica, poslanke in poslanci, predstavniki odbora regij, prijatelji regij in mest. Kot vedno je veliko čast, da sem lahko z vami in da si delimo najpomembnejše točke, o katerih bomo razpravljali v naslednjih dneh. Ti dnevi so odlična priložnost in primer za to, kako zelo pomembno vlogo odigrajo mesta in regije v Evropi in na področju regionalnega razvoja. Leto se odprti dnevi, kot smo slišali, odvijajo v odločilnem trenutku, ko je prejšnji teden Evropska komisija sprejela zakonodajni okvir za kohezijsko politiko za obdobje 2014-2020. Sem komisar za generalno politiko in zelo sem zadovoljen s predlogi, ki jih imamo pred seboj. Odražajo veliki miri tega, kar smo si s, z ekipo želeli doseči. Opravili smo veliko posvetovanj in razprav po objavi petega kohacijskega poročila in za nas je delo nekako opravljeno. Preden vam predstavim nove elemente kohezijske politike, bi vam najprej povedal naslednje. Kohezijska politika deluje in prispeva k rasti in ustvarjanju delovnih mest. Imamo dokaze, da to tudi dokažemo. V obdobju leta 2000 do 2006 smo, doseg, smo ustvarili 1,4 milijona delovnih mest in 38 tisoč raziskovalnih mest. Prišlo je tudi do večjih sprememb v Evropi doživljamo zelo hudo gospodarsko in finančno krizo. Zaradi tega obstaja vedno večji pritisk na javne finance, vendar pa je to vplivalo tudi na ozračje v Evropi. Vidimo, opažimo, veli, opažimo veliko skepticizma in pa potrtosti. Zato je komisija sprejela pobudo, da spodbuja bolj konkurenčno in trajnostno rast. Govorimo seveda o Evropski strategiji 2020. Jasno je, da je nujno, da na kohezijska politika ostaja v središču evropskega proračuna, vendar pa, da moramo to tudi okrepiti, da bo delovalo bolje in pametneje. Zato smo vključili nove elemente v kohezijsko politiko po letu 2014. Kohezijska politika mora postati ena glavnejših investicijskih strategij Evropske unije, s katero bomo lahko dosegali rezultate strategije 2020. Želimo si, da bi to ostala politika za vse regije, za vse državljane in investicije, ki bi ustvarjale rast in delovna mesta. Želimo tudi doseči velik korak naprej glede tega, kako kohezijska politika dosega rezultate in v kolikšni meri je učinkovita. Kako bomo to dosegli? Javna sredstva je treba usmeriti v manjše število ciljev in prioritet, kot je spostavljenih v Evropski strategiji 2020. Potrebujemo posvetovanja in dali prednost investicijam za to, da zagotovimo, da dosežemo čim boljši rezultat in čim večjo dodano vrednost. Istočasno pa verjamem, verjamem, da so predlogi čim bolj prožni, da zagotovimo, da lahko vse regije izberejo svoje investicijske strategije za svoje lastne potrebe. Kot sem že dejal, osredotočiti se moramo, ostati moramo pa tudi pri prožni. Naši Cilji so sestavljeni iz enajstih prednostih nalog, te pa bomo prilagodili na posamezne izzive in potrebe. Potrebujemo sistematsko osredotočanje in eh, dajanje prednosti in to bomo storili v partnerstvu med komisijo in vsako posamezno državo članico. Kot drugo, Programi morajo postati bolj učinkoviti, da to dosežemo, pa predlagamo tri nove večje pristope. Zastavljanje ciljev in sistem nadzorovanja in drugič eh, pogojevanje in tretjič pogojevanje in pa rezerve za doseganje rezultatov. Naj omenim, zakaj gre. Ko razvijamo programe za financiranje, moramo zagotoviti pogoje za ulaganje in doseči rezultate, ki bodo vidni in merljivi. Zato bomo dosegli k več transparentnosti v tej politiki. Veliko truda smo že uložili glede ciljev v pogajanjih. Želimo doseči več kot do leta 2013 in zato bomo vložili čim več sredstev v trden mehanizem za monitoring. To pomeni, da morajo regije in držav, države članice izbrati kazalnike, ki so neposredno povezani z Evropo 2020. Za doseganje tega cilja pa bomo izbrali. Op- torej menedžerje, ki bodo upravljali s temi cilji. Omenili smo tudi pogojevanje ciljev. Sredstva je treba nam porabljati v posebnem, posebnih okoliščinah, da ne bomo spodkopavali drugih investicij, z zamaški. Želimo ustvariti posebne pogoje, ki jih bomo preverili, preden se sprejme kakšen nov program. Kriteriji za izpolnjevanje teh pogojev pa so jasno začrtani za to, da bomo imeli čim boljšo transparentnost glede izpolnjevanja teh kriterijev. Zato, da dobite sliko o tem, naj vam omenim nacionalne in regionalne strategije za raziskave in razvoj. Imamo akt za majhna podjetja, prenašanje v nacionalno zakonodaje o ključnih direktivah za energetsko učinkovitost, zmanjšanje obnovljivih, zmanjšanje um, toplogrednih plinov, obnovljivi viri energije, politike za aktiven trg dela in tako dalje. Uredba tukaj jasno izpostavlja določa, ki nagrajuje programe, ki dosegajo dobre, programe, dobre rezultate. Ne gre za programe, ki bi tekmovali en z drugim, ampak da zagotovimo, da programi delujejo, da dosegajo svoje cilje. S tem, da nagrajujemo dobre rezultate, bomo ohranili 5 odstotkov sredstev za rezultate. In leta 2019 bomo upravili revizijo. Vse to je zapisano v svežnju uredb, ki jih imate pred seboj. Naj se sedaj vrnem na vprašanje, ki smo krat, veliko krat slišali v času naših posvetovanj po objavi peti, petega kohezijskega poročila. Komisija je natančno pregledala načine za ponostavljanje celotnega okvira za kohezijo. Želimo ustvariti lažje načine za upravičence za dostop do sredstev. S tem bomo, harmon, da bomo harmonizirali pravila in to za vse, vsa sredstva, tako za strukturne sklade, pomorske sredstva, za ribištvo in tako dalje. Ustvarili smo posebne mehanizme za pet financijskih sredstev. Razvojni sklad za razvoj podeželja, za pomorski sklad in pa za ribištvo. Ponostavili bomo tudi upravljanje sredstvi. Pravila za opravičenost so bila harmonizirana. Harmonizirali smo tudi način ulaganja prošen in s tem bomo zmanjšali birokracijo tudi za revizi, revizorje. Za programe za teritorijalno sodelovanje imamo poseben okvir za to, da bomo lahko bolje upoštevali kompleksen značaj programov, kjer sodeluje več držav. Zmanjšali smo tudi obastin organov, ki so pristojni za izvajanje teh programov. V Lizbonski pogodbi, s, kjer je izpostavljen kohezijski sklad. Tudi tukaj smo se osredotočili na to področje. Osredotočili se bomo na najbolj oddaljene regije s posebnimi sredstvi. Slišali smo želje iz teh regij, da spodbujamo sodelovanje s sosednjimi regijami. Evropa mora še naprej vlagati v trajnostni razvoj urbanih regij in vložiti vsaj 5 odstotkov sredstev na nacionalni ravni, kar je treba rezervirati za interaktivno izvajanje teh programov. Naj vam povem, kako zelo pomemben je ta vidik partnerstva. Želimo okrepiti sodelovanje partnerjev pri oblikovanju in pri upravljanju s programom. S tem bomo dobili boljše priložnosti za regije, za mesta in za lokalne skupnosti, da te odigrajo lahko bolj aktivno vlogo. Komisija meni, da ti odigrajo pomembno vlogo pri pripravljanju kohezijskih programov za naslednjo generacijo, s tem, da kvantificirajo cilje, da zagotovimo, da dosežemo napredek pri doseganju prednostih ciljev strategije 2020. Zato predlagamo, za, da vsak operacijski program, vsaka država članica organizira partnerstvo z pristojnimi regionalnimi in lokalnimi oblastmi, z gospodarskimi, socialnimi partnerji, predstavniki civilne družbe v vseh fazah programa in izvajanja. Zato predlagamo integracijo in uvedbo Evropskega kodeksa boljših, boljše prakse, s čimer bomo spostavili kriterije za izmenjavo informacij, doseganje dobrih rezultatov in dobre prakse. Ne morem zaključiti te predstavitve novega kohezijskega paketa, ne da bi omenil finančna sredstva. Komisija je oblikovala finančni okvir za obdobje 2013-2020. 20, 276 milijonov evrov smo namenili za ta sredstva. To predstavlja eno tretjino evropskega proračuna in dokazuje, da ne zahtevamo več sredstev. V času finančne krize moramo storiti in doseči več z našim proračunom, tako da vlagamo pametneje. Ta politika mora zato biti bolj velikopotezna in bolj učinkovita z dobrim vladanjem pravljanjem in z enotnim sistemom, da zmanjšamo birokracijo za opravičence. Gospe in gospodje, s tem sem vam podal pregled nad vizijo o novi kohezijski politiki. Sedaj pa je na vas, evropski regionalni in lokalni predstavniki, da prispevate na konstruktiven način k razpravi v tem mesecu. Zaradi tega bi se rad zahvalil polskemu predsedstvu, še posebej gospe Bienkovski, za velik trud in prizadevanje v zadnjih mesecih in v naslednjih mesecih. Zelo se že veselim naše razprave, izmenjave mnen in najlepša hvala za pozornost. Najlepša hvala, gospod komisar. Rekli ste nekakšno ptiče perspektivo ste podali, ampak ker niste imeli dovolj časa, je bilo to kar podrobno. V razpravi bomo seveda se navezali na vsa vprašanja, ki so jih govorniki že izpostavili. Razprava bo imela tri dele. Najprej Evropska unija 2020, kohezijska politika, potem boljše zagotavljanje in pomembnost geografske oziroma teritorijalne kohezije. Imeli bomo tri videe, risali bomo vsak tematski sklop, predstavili bomo konkreten učinek, ki ga je kohezijska politika imela na državljane. Videli bomo, kaj se zgodi. To so tisti ljudje, ki so dejansko videli, kako lahko jim ti evropski razvojni projekti koristijo. Potem bomo imeli razpravo. Po objavi poročila Evropske komisije je kar nekaj ljudi želilo dobiti besedo že vprej. Njih bom upoštevala, ampak rada bi jih opozorila, da imamo obsežne teme. Veliko želi besedo, zato bom res stroga. Največ dve minuti vam bom dala na voljo in potem bomo odprli razpravo. Vsi boste imeli možnost, da se bomo odzvali, preden bomo nadaljevali z naslednjim tematskim sklopom. Uvodoma naj še omenim, eh, da je prenos prek interneta, tako da tisti, ki uporabljate Twitter, imate možnost, da sledite eh, tudi eh, to tweet aplikacijo in ravno tako se lahko pridružite naši regionalni spletni strani in spremljate dneve odprtih vrat. Virtualna razprava bo potekala in tudi dejanska razprava. Ampak eno vprašanje bi rada najprej zastavila. Namreč ministrica nas mora zapustiti čez nekaj trenutkov. Nekaj leti nekaj let nazaj, so nekateri rekli, da kohezijske politike takšne, kot jo imamo danes, ne bomo več imeli. Predsednik Baroso je že omenil, da je to politika, kjer upoštevamo načela in vrednote in da bodo te vrednote in načela ostale nespremenjene, da je to politika, ki še vedno zadeva vse regije. Zakaj je prišlo do tega premika v razpravi? Vi ste tisti, ki ste v svetu ali ste prepričani, da bo predlog komisije s tem v zvezi sprijet v tem okviru? Prosim. stało się tak, e, czy dzieje się tak dlatego... Najlepsza chwala. Tako, zakaj se je to zgodilo? Mislim, da zato, ker je prišlo do specifičnega dogodka. Živimo v specifičnem kontekstu. Skoraj da vsi so že omenili, da vse države članice Evropske unije doživljajo resno krizo. Po drugi strani pa smo oblikovali politiko, ki bi jo lahko nekoliko in ustrezno prilagodili in ta politika bi lahko postala prava investicijska politika razvoja celotne Evropske unije. Razprava sedaj teče že skoraj da štiri leta. Zelo jasno lahko vidimo, da če se določena politika oblikuje in ta politika lahko poskrbi za to, da Evropska strategija 2020 dejansko zaživi, da jo premaknemo vsak dan ljudi. In edina politika, ki nam to omogoča, edina politika, ki ima ustrezen sistem izvanja, recimo na polskem ta sistem zelo dobro deluje, je to ravno politika, ki v tem trenutku rečemo kohezijska politika. Polska je izjemno dobra primer, ki kaže, da se ta politika lahko zelo dobro obnese v praksi. Kar zadeva to politiko, prednosti niso omejene zgolj na eno državo upravičenko, ampak politika koristi celotni Evropski uniji. To potrujejo konkretni podatki, ki jih imamo. To so dokazi, ki kažejo, da je kohezijska politika na polskem zgodba o uspehu in pozitivno vpliva tudi na ostale države, recimo Nemčija in Francija sta dober primer sedaj bom sklenila svoje izvajanje, ampak eh, naj omenim samo tole. Ravno zato potrebujemo še vedno podarjati to politiko in potrebujemo investicijski okvir. Najlepša hvala, vem, da morate iti, ker imate natrpan urnik, vežni smo bili, ker ste prišli k nam, zaplavskemu ministrici pridem na zapusti. Res hvala, ker ste prišli. Hvala. Komisar, tudi vam bi rada zastavila isto vprašanje. Eh, veliko ste morali narediti, mučiti ste se morali, da ste stvari pripeljali tako daleč. Zakaj? Seveda je ministrica rekla, da smo nežno prilagodili te politike, ampak vi ste storili veliko več. To je evolucijska in sočasno tudi revolucijska politika. Kako bi vi opredelili zadeve? Tako je. Nismo imeli dovolj časa na razpolago. Morda dve leti še nekoliko manj ampak lahko smo gradili na tem, kar smo že eh, naredili takrat, ko je eh, Danuta za ta doseg bila pristojna v komisiji. Tako da imamo namensko dodeljevanje sredstev in eh, to je bilo nedvomno zelo pomembno. Šlo je za pomemben premik, če se zdaj ozremo v zgodovino. Na tem lahko gradimo namensko dodeljevanje sredstev ustrezna usklajenost. Najpomembnejše pa mislim, da moramo podariti je predvsem to, da sedaj verjamemo, da moramo regionalno politiko razumeti predvsem kot investicijsko politiko. Uh, vlagamo v ljudi, vlagamo v regije, eh, dobimo veliko več nazaj, kot smo vložili. V izhodišču to je jasen cilj, ravno zato smo pripravili cel nabor ukrepov. Omenil sem že, da smo usmerjeni k rezultatom, osredotočenost, tematsko osredotočenost, potem eh, pogojenost, eh, spodbude in v končni fazi mislim, da je pomembna tudi tako imenovana partnerska pogodba. Ta jasno kaže, da je partnerska struktura sodelovanja bistvena. Res je, prišlo je do izjemne evolucije politike, mislim pa, da bo to koristilo Evropi. Hvala. Ekstremna evolucija, gospa Hübner, kaj pa vi? Komisar je že rekel, da ste bi bili vi že od začetka del tega projekta. Kaj se vam zdi, kakšen rezultat smo dosegli? Ali smo ohranili to načelo? To še vedno ostaja politika, ki koristi vsem evropskim regijam. Ali ste s tem zadovoljni in mislite, ali bo pogajalski okvir uspešen, ali bo rezultat oziroma izplen dober? Ja, tisti, ki smo. Najstarejši se bomo verjetno spomnili, da je bila to pomembna bitka, pomembna eh, fronta v letu 2005, da smo ohranili to politiko za vse evropske regije. In eh, takrat smo slišali, da naj bi to izginilo, namreč eh, nekateri v državah članicah so rekli, da je to preživel koncept, ampak eh, zaradi ustrezne argumentacije nam je uspelo, ker Ne nazadnje je to zelo pomembna komponenta, ne samo zaradi dobrodelne komponente za najrevnejše regije, ampak evropska dodana vrednost je tukaj zelo pomembna. To je dejanska politika in če bi se temu izognili, na to ne bi mogli biti ponosni. Mislim, da je dobro, da se spomnimo na to. Ni dobro, da se vedno znova vsaki sedem let za to borimo, ampak evropske regije so bistvene in to je bistvena komponenta. Predvsem danes, ko moramo bolje izkoristiti tiste lokomotive, tiste, ki vlagajo v inovacije, ki vlagajo v znanje, ki že imajo ta pogajalski okvir, oni morajo pravzaprav povleči ostale vagone. Ravno tako pa moramo še vedno vlagati v najrevnejše regije, tako da bodo lahko napredovali, da bodo tudi one postale del lokomotiv. Mislim, da se nikakor ne moremo izogniti tej politiki financiranja evropskih regij. Ponosna sem tudi na to, da gremo v pravo smer. Vse se je začelo leta 2006, namreč gre za investicijsko politiko. Tukaj se osredotočamo na to, da predvsem mobiliziramo razvojni potencial, potencial rasti v vsaki regiji. To je še vedno politika, ki dobro razume eh, pozitivne plati evropskih regij v luči globalne konkurenčnosti. Ja, tudi vi in seveda bomo kasneje to omenili, ampak eh, ko ste govorili o boljših rezultatih, mislim, da se pravzaprav z eno izjemo odbor regi pozitivno izraža. Ali ste pozitivno presenečeni nad temi rezultati oziroma kje smo danes? Ne, pravzaprav nisem presenečena. Mislim, da smo pravili zelo dobro delo, vsi skupaj, sodelovali smo s parlamentom, odbor regi si je prizadeval, da bi dobili takšen rezultat, zato nisem presenečena. recimo, ko govorimo o umestnih regijah, to je ta nova kategorija, ki smo jo upeljali, to je po mojem mnenju dobra rešitev za številne evropske regije. Pa polnosti se strinjam s tistimi, ki pravijo, da potrebujemo okrepljeno investicijsko politiko. Stvari mislim, da tečejo v pravo smer. Ob koncu mislim, eh, da bomo imeli na mizi zelo dober projekt. Najlepša hvala. Sedaj se bomo posvetili prvemu tematskemu sklopu. Govorili smo že o kohezijski investicijski politiki, ampak sredotočili se bomo na Evropsko strategijo 2020 in povezavo s kohezijsko politiko. Zdaj bomo videli prvi primer, prvi video posnetek nekoga, ki mu je koristila kohezijska politika na terenu. Upam, da bo tehnologija sodelovala.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 porabo energije doma. Naprimer, koliko porabimo pri sušenju in pranju perila, tam ponavadi porabimo največ energije. Če ne pretiravaš, potem ne porabiš eh, preveč. V Evropski uniji smo dobili sredstva za ta projekt. Nam se zdi, eh, da je to pozitivna zgodba. Upamo, da bomo lahko s projektom nadaljevali upam, da bomo lahko še naprej eh, delali, ker se mi zdi ta projekt zelo dober. Uh, Tako, kot sem že rekla, zelo praktičen primer. To je tematska osredotočenost v luči novih predlogov, energetska učinkovitost in obnovljivi veri energije. Tukaj smo videli, kako smo lahko izkoristili evropska sredstva, zelo konkretno, da smo lahko dosegli cilj. Najprej bom dala besedo tistim, ki so že prosili besedo prej. Nakratko boste zadeve komentirali ali zastavili vprašanje, potem bom odprla razpravo za vse, ob koncu pa se bomo odzvali. Harmon Luis Vakasel Sizor, Mursija in prvi podpredsednik odbora regij. Izvolite. Sí, muchas gracias, señora Davis, señora Himner, señor... Najlepša hvala, gospa Davis, gospod Hubnar, komisar Han, gospa Breso. Ko govorimo o dnevih odprtih vrat, vsi so izpostavili, da je to zelo dobra in koristna pobuda. To je predvsem dobro za naše evropske regije in mesta. Dnevi odprtih vrat pa so zanimivi za vse, ki jih kohezijska politika zanima. Vem, da tako komisija kot eh, Evropska, Evropski parlament eh, se eh, strinjata z odborom regij, ki pravi, da potrebujemo vodenje na več ravneh. Ravno tako so izpostavili, da je nujno, da upoštevamo regionalne in lokalne oblasti, ko gre za izvajanje strategije Evropa 2020. Zdi se, da imamo problem s tolmačenjem ali se sliši. Dobro se pravičujem. Decía que... No, naj nadaljujem. Videli smo, kako, pomembna, kako pomembni so regionalni in lokalni organi pri izvajanju Evropske strategije 2020. To meni tako Evropski parlament kot tudi Evropska komisija, ampak mislim, da moramo to načelo vedno znova izpostavljati. Namreč ne smemo spregledati bistvene cilje naše pogodbe, ki pravijo, da moramo spodbujati lokalno, socialno in teritorijalno kohezijo. Evropska strategija 2020 eh, ima pristop od zgoraj na vzdolj. Evropska strategija 2020 nima načela vladanja na več ravneh, kar se pa nam zdi zelo pomembno. Kar pa zadeva okvir po letu 2013, mislim, da bomo v proračunu morali slediti kohezijski politiki in Evropski strategiji 2020. Namreč bolje bomo morali usklejevati različne ukrepe skupnosti in povezavo s kohezijskimi in strukturnimi skladi. Kohezijska politika mora še vedno ostati zelo pomemben element investicijske politike v prihodnosti. Ne na zadnje, že zaključujem. Omenil sem že, da potrebujemo neposredno povezavo med Evropsko strategijo 2020 in regionalno politiko. Kohezijska in regionalna politika morata biti bistveni, to je nekakšen vzvod, če ne bi zagotovili ustrezno izvajanje proračunskega okvira. Najlepša hvala. Mišel Deleba, Dankrk iz eh, Francije in predstavnik Korteka gospa predsedujoča gospe in gospodje v celoti se strinjam z vsem tem kar sem slišal odkar sedim na svojem sedežu v dvorani strinjam se s čisto vsem kar ste rekli o kohezijski politiki strinjam se tudi z govorom ki ga je podal gospod baroso v evropskem parlamentu pred dvema tednoma zahteval je več evrope in manj renacionalizacije. Mislim, da so vse to predlogi, ki gredo v pravo smer. Vseeno pa ostaja tisto nekaj majhnega, kar nas nekoliko moti. Naj pojasnim. Sam obžalujem to, da je sporočilo predsednika Barosa pravzaprav razvodenelo zaradi tega, ker je komisija očitno sprejela celo proti mnenju odbora regij in Evropskega parlamenta, da sprejme predlog Merklove in Sarkozija, da naj se neke vrste Damoklejev meč postavi nad regijami, da se jim zagrozi, da se bo prekinila izvajanje strukturnih skladov za lokalne organe, ki ne bodo spoštovali pakta stabilnosti. Zakaj menite, da bi takšen ukrep spodbudil kohezijsko politiko. Po mojem mnenju je to popolnoma protislovno. Priznam tudi to, da je komisija storila vse za to, da kohezijska politika ne bi spet postala v rokah nacionalnih vlad. S tem se strinjam in komisiji tudi čestitam. Pomembno je, da se komisija skr... ukvarja z regionalizacijo sklada da deluje kot neke vrste posrednik. To je dobro, ampak zakaj to počne? Zaradi strategije EU 2020. Domnevno to počne zaradi tega. Program oziroma meni dejavnosti, ki jih bomo financirali iz programa FEDER pri določenih sku, lokalnih skupnostih, bo precej okrnjen. Zakaj želi Bruselj vedno znova vedeti bolje, kot lokalne skupnosti. Zakaj Brusel meni, da ve bolje kot lokalne skupnosti, kaj je dobro za njih in kaj bo prispevalo k njihovi rasti? Samo še eno vprašanje, zadnje pripomeno. Vse zadnje smo tu zato, da se pogovarjamo, da se sprašujemo. Ne? Sprašujem se torej o sami koristnosti predloga komisije. Komisija pravi, da bi morali iz kohezijske politike vzeti sredstva, predvsem oduzeti bi morali od projekta upravljanja na večjih ravneh 50 milijard in ga dati programu Connecting Europe, povezovanje Evrope. Komisija se mi zdi, da se je spustila sedaj po neki poti sektorskega mešanja kart. Mislim, da ste, kar zadeva kohezijsko politiko, skrenili z poti in to je obžalovanje vredno. Sem, sem zaključil. Hvala lepa. Right, are... Zapravičujem prav imate, tukaj smo, da bi zastavili vprašanja. Poskrbela bom za to, da lahko vprašanje zastavijo tudi drugi ljudje in da v koncu dobimo odgovore. Tako da bom še vedno stroga, zato eh, sem tudi tukaj. To so od mene tudi zahtevali. Michael Schneider, državni sekretar iz eh, Nemčije, Saška Anhalt in tudi predstavnik skupine ELS v odboru regij. Izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala. Govoril bom kot eh, podpredsednik eh, politične skupine ELS, zastopam našo politično skupino v odboru regi. Rad bi čestital komisiji, predvsem komisarju Hanu, ker ta svežen, ki ste ga predložili, je res dober. Gre za večletni finančni okvir, gre za svežen osnutka novih uredb ste tisti, ki ste odprli vrata za prihodnost kohezijske politike. Kdo je sledil razpravi v zadnjih letih, ve, eh, da to ni bilo samo umevno. Mnogi so temu nasprotovali. Vi pa ste svojimi predlogi poskrbeli za to, da ima kohezijska politika prihodnost, da ima tudi določene nove cilje. Preden se posvetimo razpravi o konkretnih vidikih, preden zelo jasno in glasno kritiziramo določene vidike, bi se vam najprej zelo zelo jasno rad zahvalil. Vi ste se izkazali kot pravi prijatelj regiji s temi novimi predlogi, kar ne na zadnje regionalna in kohezijska politika se dogaja na regionalni ravni. Evropska strategija 2020. Odbor regije je to že od začetka pozdravil. Rekli smo, da si bomo prizadevali za to, da bo to zgodba o uspehu. Govorili smo o tako imenovanih teritorijalnih paktih, namreč, da bomo imeli strukturno sodelovanje regij in tudi lokalnih skupnosti eh, ter občin. Zdaj pa prebiram te predloge in eh, mislim, da smo morda bili celo preveč uspešni z eh, svojimi razmisleki. Zakaj? Imeti moramo natančno razpravo o tem, kaj je s kohezijsko politiko kaj se bo zgodilo, ali je Evropska strategija 2020 ne bo preveč omejila, ker kohezijska politika je veliko več kot trenutna investicijska strategija. Kohezijska politika zasleduje dolgoročne cilje, kohezijska politika ima več razsežnosti ravno tako pa je kohezijska politika takšna, ki ima bolj celovit pristop. Sedaj sicer ne bom podajal končne sodbe, ampak rekel bom, da bomo v prihodnjih mesecih v odboru regij zelo izčrpno razpravljali eh, o teh zadevah. Skupaj z komisijo in parlamentom bomo sodelovali konstruktivno, pripravili bomo tudi svoja mnenja. Danes je dober, uspešen dan. Zagotovo vemo, da ima kohezijska politika prihodnost. Res najlepša hvala. Danke schön, Barbara Schwarz regionalna ministrica za socialne zadeve iz spodnje Avstrije. Kje ste, gospa? Izvolite. Tako, Evropska komisija je opredelila konkretne izzive in težišča. Rekla je, eh, kaj bo z Evropsko strategijo 2020 in kaj bo z umestitvijo kohezijske politike. Tudi za spodnjo Avstrijo so raziskave, inovacije, tehnološki razvoj, energetika bistvene politike. To so osrednje eh, tematske osredotočenosti nove kohezijske politike. Ampak eh, rada bi se tudi zahvalila in izpostavila naslednje. Namreč, ko govorimo o prirodnostih nalogah, govorimo o tematske osredotočenosti, mislim, da moramo upoštevati tudi uravnoteženost in izvedljivost. Sprašati se moramo, ali imamo eh, dovolj podjetij v konkretni regiji, eh, da bi eh, lahko zagotovili ustrezno popraševanje. Sprašujem se, ali se tukaj ne izpostavljamo določenim tveganjem. Namreč določene regije nimajo ustreznih sektorskih politik ali jih ne bomo preveč obremenili. Sprašujem se, kaj je z inovacijskim potencialom teh regij. Mislim, da moramo tukaj imeti širšo definicijo, da moramo biti nekoliko bolj prožni. Recimo tudi produktne in procesne inovacije moramo upoštevati, pa tudi turistične inovacije. Vse to mora biti upravičeno do financiranja. Potem moramo zagotoviti regionalno diferenciranost, namreč Evropa regije je zelo heterogena. Paziti moramo na to, da bomo res vključili vse. Potem podjetniške investicije, še naprej potrebujemo evropske sklade za regionalni razvoj. Ko če poštevam ta strateški okvir, pa imamo tukaj posebno podporo za majhna in srednje velika podjetja. Mislim pa, da bo nujno, da podpiramo še naprej tudi nekoliko eh, večje podjetja, tudi eh, ta morajo biti upravičena, ker na zadnje oblikujejo številna delovna mesta. Recimo, poleg majhnih in srednje velikih podjetij so velika podjetja zelo pomembna, ker na zadnje majhne in srednje velika podjetja so veliko krat samo eh, dobavitelji za ta velika podjetja. Zato potrebujemo osredotočen pristop, vključiti moramo vsa podjetja in mislim, da moramo tukaj zagotoviti ustrezen manevrski prostor. Potem pogojenost, to, to se je izpostavilo. Tukaj sem sicer nekoliko skeptična, kar zadeva izvajanje nacionalne zakonodaje. Avstrija je federalna država, tukaj smo imeli do sedaj velike težave. In ne vem, kaj bo z zvezdnimi deželami, zvezdnimi državami. Vprašanje je, ali tukaj lahko zagotovimo ustrezno izvajanje in ali lahko tukaj upoštevamo nacionalno zakonodajo, kdo bo v končni fazi odgovoren, se mi poraja vprašanje. Potem so razmernost za majhne programe. Tukaj moramo biti zelo previdni, namreč poenostavitev je tukaj ključnega pomena. To ne velja samo za projektne upravičence, ampak e, tudi e, za tiste, ki si želijo, da bi zadeve poenostavili tudi na upravni osnovni ravni. Danke še najlepša hvala. In še zadnji, Helder Köpenhager, pravosodni minister iz eh, Turinške zvezdne države v Nemčiji. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, predsednica Breso. Ali vas lahko, ali lahko počakate, ali da vas je naša kamera ujela, najprej vas nisem videla, se opravičujem, lahko začnete. Geht es jetzt? Ali je v redu? Lahko začnem? Spoštovana gospa predsedojoča, sem predstavnik domovnih novih zvezdnih dežel iz eh, Nemčije. Rad bi izkoristil to priložnost in se osebno zahvalil gospodu Hanukkah je izkazal v zadnjih 20 letih veliko solidarnost eh, z našimi regijami. Predvsem, kar zadeva Turinško, več kot 8 milijard evrov smo počrpali iz evropskih strukturnih eh, skladov iz leta ena, od leta 1991. To je bil dober investicijski projekt, tudi če upoštevam eh, celotno skupnost in dodano vrednost. V luči trenutnih gospodarskih in finančnih razprav se vam lahko tudi zahvalim, ker ste zagotovili evropsko solidarnost. Recimo, vključili ste nove zvezne dežele nekdanje, zvezne, nekdanje Nemške demokratične republike. Mislim, da si moramo prizadevati tudi za to, da se zahvalimo tako Evropski komisiji, kot tudi Evropskemu parlamentu. In mislim, da smo lahko skupaj okrepljeni, da bomo išli iz te krize skupaj. V prihodnosti potrebujemo več skupnosti, več Evrope, manj izolacije. Ravno zato je zelo dobro, da je Evropska komisija predstavila reformni program. Gospod Han je že rekel, da moramo veliko več vlagati v ljudi. To si želimo, zato si prizadevamo. Mislim, da je današnja razprava zelo pomembna. Ko govorimo o prihodni kohezijski politiki, mislim, da gre v pravo smer. Vsi skupaj si želimo, da bi bila ta politika uspešna, ker je to na zadnje zelo pomemben evropski projekt. Danke še najlepša hvala. Sedaj odpiram razpravo. Bi kdo želel zastaviti vprašanje, prosim, predstavite se, koga predstavljate in budite čim krajši, tako da se lahko vrnemo nazaj. Ampak eh, prosim, bodite energični, da vas kamera lahko ujame. Prosim, ustanite se, tako da vas bomo lahko ujeli s kamero. Jacques Leblanc iz Francije. Gospod komisar, vem, da ste vi tisti, ki ste podprli predlog o teh umestnih ali tranzicijskih regijah, kot jih imenujejo. Ne razumem pa besede gora oziroma gorsko območje. Niti ne razumem člena iz Lizbonske pogodbe, ki o tem govori in omenja otoke in gorska območja. Zanima me, ali boste pripravili posebna finančna sredstva tudi za gorska območja, zato da bi s tem spodbudili teritorijalno kohezijo. Hvala. Uh, Hvala. Komisar se bo odzval čez nekaj trenutkov. Še kdo? Nekaj evropskih poslancev je želilo besedo. Ali želite besedo sedaj? Yes, ja, Karin Kadenbach. Gospa. Kalenbach, evropska poslanka. 16 let sem bila dejavna tudi na področju regionalne politike, 10 eh, let sem se ukvarjala z lokalno oblastjo, tako da imam veliko osebnih izkušenj. Najprej pa bi se rada zahvalila gospodu komisarju Hanu. Odbor za regionalni razvoj zelo dobro sodeluje, partnerski okvir sodelovanja je bistven. Dobro je, da skupaj sodelujemo, zato bi, kar zadeva odbor regij, ki je govorila tudi o tako imenih eh, mestnih regijah, mislim, da ste dali dober zagon temu projektu in brez tega sodelovanja nam ne bi uspelo in tega dokumenta ne bi dobilo. Ko govorimo o mestnih tranzicijskih regijah, so zelo pomembne. Namreč zelo pomembne bodo tudi za prihodnost eh, več sodelovanja znanja potrebujemo. Ampak eh, določene težave smo imeli in eh, videli smo tudi ta konkreten film. Namreč videli smo, kako lahko eh, kohezijsko politiko oživimo tudi s tako imenovanimi pametnimi števci. To se mi zdi zelo dober projekt. In nekateri pravijo, da če ne bomo dobro delovali na nacionalni ravni, potem ne bomo ustrezno dobili samo nacionalne politike, ampak ravno te regionalne in lo lokalni projekti so tisti, ki jih moramo resno upoštevati. In eh, gospod komisar, upoštevati moramo tudi to, da na evropski ravni imamo veliko razumevanja do, do regionalne in lokalne politike. Zato ne bi bil dober pristop, če bi se tukaj odrekli solidarnostnemu pristopu mislim, da morate dodatno razmisliti, ker tega ne bom eh, mogla podpreti, ravno tako tega ne bodo mogli podpreti ostali člani odbora. Izvolite. Najlepša hvala. Sem član odbora za regionalni razvoj. Kar zadeva kohezijsko politiko, mislim, da je bistvena, če ne bi išli iz eh, te krize, s katero se sedaj soočamo v Evropski uniji. konkurenčnost, da potem neravnotežja, predvsem strukturna. To so bistveni problemi na regionalni ravni Evropske unije. V tem trenutku se države članice soočajo z likvidnostnimi problemi, imajo velike težave na področju investicij. Države ne morejo rasti samostojno. Tudi naše banke imajo velike težave, ne morejo zagotoviti posojil. Strukturni skladi so v tem trenutku izjemnega pomena, tako da bomo zagotovili prihodnjo rast Evropske unije. Ravno zato moramo poenostaviti eh, sklade, zagotoviti moramo boljšo dostopnost virov. To je bolj pomembno. Zdaj smo na razpotju. Kohezijska politika je zelo pomemben instrument eh, v vseh državah članicah Evropske unije. Potrebujemo 10 odstotkov sredstev več, eh, ko govorimo o kohezijski politiki in potrebujemo 10 odstotno zvišanje. To je predvsem pomembno za določene države članice. Govorili smo o 85 odstotkih kot najvišji stopni sofinanciranja, ampak potrebujemo 10 odstotkov več za vse države članice. Ko pa govorimo o makroekonomski pogojenosti, to se mi ne zdi ustrezen pristop. Ne vem, zakaj bi pakt stabilnosti in rasti kaznoval države članice, zakaj bi jim oduzel te subvencije in podporo. To je za njih sedaj bistveno. Govorili smo o avtomatičnem kaznovanju regije, ampak to ni v duhu solidarnosti. V naslednjem eh, tematskem sklopu bomo govorili o boljših rezultatih in zagotavljanju. Takrat bomo izpostavili eh, pogojenost tako notranjo, zunanjo, kot tudi poenostavitev. Zato bi vas res prosila, da se osredotočimo na povezavo med eh, Evropsko strategijo 2020 in kohezijsko politiko. Vaši prispevki so sicer zelo bistveni, ampak želela bi izčrpati ta okvir. Sean Kelly je želel besedo, kje ste, nisem vas videla vam bom dala besedo, potem še enemu, potem pa bom dala besedo našim govornikom v panelu. Najlepša hvala. Vesela sem, da je tukaj, vesel sem, da je tukaj toliko veliko čudovitih ljudi, tako iz parlamentarne ravni, iz komisije, tudi nekaj parlamentarcev. Slišali smo, da potrebujemo več Evrope, ampak predvsem potrebujemo več enakopravnosti v Evropi in ravno tako potrebujemo kohezijsko politiko, ki nam bo to omogočila. Kar nekaj dobrih zgodb o uspehu lahko najdemo na področju kohezijske politike, predvsem konvergenčne regije so tukaj zelo pomembne. Dobro je bilo, da smo videli eh, video posnetek, to je eh, nekdo, ki mu je kohezijska politika res koristila, ampak potrebujemo veliko več takšnih projektov. Preveliko preveliko negativnosti je, pozitivne plati se ne podarjajo dovolj. Priložnosti in eh, dodano vrednost Evrope moramo pokazati, to predvsem velja za kohezijsko politiko. Maksimizirati moramo učinek te politike v prihodnosti. Posledica oziroma rezultat kohezijske politike in to je verjetno ne nazadnje tudi rezultat gospodarske krize. Namreč ustanovili in vzpostavili smo umestne oziroma tranzicijske regije. Nekateri so temu nasprotovali, nekateri eh, so to podprli. Eh, komisar, ali bi se lahko odzvali, predvsem kar zadeva povezavo strategijo 2020? Kako bo to vplivalo na celotno kohezijsko politiko in na naše politike? Hvala. Sedaj bom dala besedo našim govornikom v panelu. Številni želite besedo, ampak eh, prosim, da sedaj ne govorimo o pogojenosti, ker v naslednjem tematskem sklopu se bomo vrnili k temu. Fleksibilnost, prožnost, Evropska strategija 2020, rekli ste, eh, da je tukaj pristop od eh, zgoraj na vzdolj. Potem prožnost se je spostavila in ponovila večkrat. Zanima me naslednje. Uskladili naj bi kohezijsko politiko z Evropsko strategijo 2020. Ali smo šli predaleč, ali smo preveč preskriptivni, ali regijem preveč predpisujemo, kaj morajo storiti, da bi zadostili lokalnim potrebam. Gospa Besson, potem pa komisar. Grazie, eh, najlepša hvala. Na no, to vprašanje je zelo kompleksno. Zagotovo pa tudi nas določene stvari skrbijo, predvsem glede tega, da strategija EU 2020, s katero se strinjamo in strinjamo se tudi s tem, da je ta strategija v samem središču kohezijske politike, tvega, da bo postala pravzaprav preveč oska kletka v nekaterih situacijah. Še posebej imamo v mislih tiste situacije, ki so značilne za posamezna ozemlja. Ne smemo pozabiti, da so cilji kohezijske politike zelo natančno opredeljeni. Če bi jih dodajali, če bi jih preveč osko razmejili, bi s tem samo ustvarili dodatne težave. Vendar, če bomo zagotovili sodelovanje lokalnih in regionalnih regij pri opredelitvi te pogodbe oziroma sporazuma, potem mislim, da bomo uspeli tudi prilagoditi projekt regij strategiji EU 2020, vendar znotraj posamezne regije, ki jo bomo prilagajali. Mi smo predlagali več teh regionalnih paktov in le ti bi se morali začeti izvajati v praksi. Uskladiti je treba obi politiki. Hvala, gospa Hubner. Se vam zdijo pogodbe ključne za ustrezno ravnotežje med fleksibilnostjo, sodelovanjem in tako naprej? No, naj tudi sama povem, da fleksibilnost ponavadi pomeni izjeme od pravil, kar pomeni, da vedno privede do kompleksnosti pravil. No, vse zadnje pa je to problematično in tudi veliki ziv za tiste, ki predstavljajo pravni okvir. Pred petimi leti smo se soočali z istim izzivom, sedaj nas je ponovno počakal fleksibilnost, kompleksnost, kako zagotoviti ravnoteže, ne vem, naloga je, bo težka. Smo si pa zamislili strateški pristop, ki pa ga žal nismo pripeljali korak naprej. Cilje Lizbonske strategije in drugih strategij EU 2020 smo skušali povezati z posameznimi regijami. In komisar je že povedal, da je to tisti kanal, preko katerega lahko spostavimo pravno ravnotežje med skupnimi evropskimi cilji ki so zapisani tokrat v strategiji EU 2020 in teritorijalnimi specifičnimi značilnostmi. Naj še nekaj dodam. To tudi pomeni, da ne bomo zauzeli pristopa od zgoraj na vzdolj. Od spodaj na vzgor z lokalne ravni bo treba sprožiti proces. Vi boste morali biti pripravljeni identificirati strategije, vaše prednosti, cilje. Potem pa se bomo lahko pogovorili o tem, kako lahko te vaše cilje povežemo z evropskimi cilji in v tej luči bomo tudi povez, predvideli finančna sredstva za 11 prednostnih nalog. V obe smeri bi morali iti, od spode na vzgor in od zgoraj na vzdolj. Na tak način bomo tudi vzpostavili pravno ravnotežje in strinjam se s Mercedes Breso, preko te pogodbe lahko to dosežemo. Hvala lepa. Torej, fleksibilnost, kompleksnost, osredotočanje. Kaj to pomeni za regije? Ali je to nek tok seznam, lahko samo z tega seznama izbereš cilje in potem ugotavljaš, ali se skladajo s tvojimi cilji na regionalni ravni. Več vprašanj je bilo zastavljenih tudi na temo teh umestnih regij. Lahko kaj o tem poveste? Eh, eh, Spet bom eh, govoril po nemškem tranzicijske regije in strategija EU 2020. Že danes imamo deve, več kot 90 odstotka v regionalni politiki tistih sredstev, ki spada pod cilje EU 2020-2020. Torej ne gre za izmišljanje česa novega, gre za integriran pristop. Torej, da se osredotočamo na del tega področja oziroma spodbujanje malega gospodarstva in inovacij, to je treba seveda gledati na širše in ne samo na tehnološki razvoj, ampak na marketing, na storitvene inovacije, administrativne inovacije in tako dalje. Če pa si pogledamo prihranjevanje energije, varčevanje energije, mislim, da si tukaj ni treba beliti glave o tem, da teh ciljev natančno ni zapisanih. Gre za splošno obvezo k jasno zastavljenim ciljem ob koncu tega obdobja, da lahko te cilje povežemo s cili strategije EU 2020. To smo se naučili iz Lizbonske strategije. Evropske cilje je treba porazdeliti na nacionalne in regionalne cilje, da postanejo realistični. Evropski cilj ni nekaj, kar bi ljudem veliko pomenilo. Švedska vlaga v raziskave in razvoj več kot 4 odstotke, Romunija pa en odstotek, torej mogoče za nekatere ni tako zelo privla privlačno, torej moramo si zastaviti realistične cilje in seštevek teh velikopoteznih in realističnih nacionalnih ciljev pa daje kot rezultat 3 odstotke. ukrep na regionalni ravni, ki bi ga lahko dosegli preko preporazdelitve finančne strukture s tem, da bi v naslednjih finančnih obdobjih um, manj dobile manj razvite regije, vendar pa bo ravno nasprotno, verjetno jih bo 68 in izmenjava med manj razvitimi regijami in tranzicijskimi regijami je zelo pomembna. Naj vam še podam pomembne številke tranzicijskih regij, da ne gre za obdobje, kjer bodo regije ostale zavedno, ampak imamo poprečen BDP pri manj razvitih državah 53 odstotkov poprečja, pri najbolj razvitih pa 122 odstotkov. To pomeni, da je vrzel zelo velika prak pa je pri 75 odstotkov. Ta prehodna vrone eh, regije pa so ravno nekje med 83 in 85 odstotkov, odstotkov. Kar je zelo pomembno, je stopna zaposlenosti. Torej, da pogledamo, da če so ti potencijalno zaposleni resnično zaposleni pri manj razvitih regijah, je zaposlenih pri 63 odstotkov, pri bolj razvitih pa 73 odstotkov. Torej razlika je okrog 10 odstotnih točk in pri prehodnih regijah pa 67 odstotkov. To pomeni, da moramo še naprej podpirati te regije pri napredku. Hvala za to pojasnilo. Sedaj pa drugi sklop razprave. Naj povem še nekaj o nagradah, ki jih komisija podeljuje že od leta 2008 in sicer za regije. Za leto 2013 se je natečaj začel sedaj In dve kategoriji sta tesno povezani z strategijo EU 2020. Pametna, trajnostna, vključujoča rast, potem je pa tu še kategorija. Titi star, vse to boste lahko našli tudi na spletni strani. Ampak, kot sem že rekla, ena od kategorij se nanaša na informacije in na komuniciranje. Čaka nas torej drugi sklop v okviru današnje razprave. Komisar Han je že v uvodnem govoru rekel, da želi storiti velik korak naprej pri doseganju rezultatov v okviru kohezijske politike. Nekaj smo slišali o tem tudi strani naših gostov. Najprej pa predlagam, da si pogledamo video posnetek. Thank you. Jag heter Amal. Amal Yassam och kommer från Kurdistan i Irak. Sem Amalija, prihajam iz Švedske, kjer živim že 21 let. Sama sem prišla do ene zamisli, ki sem jo želela potem uresničiti tudi v praksi. Prosila sem za finančna sredstva v okviru Evropske unije. Ta sredstva sem prejela in pred enim letom sem začela tudi izvajati svoj projekt kadarkoli na švedskem vzpostaviš neko podjetje, te čaka ogromno upravnih postopkov. Na srečo pa so mi pomagali pri pridobivanju mikrokredita, povedali so mi, kako naj upravimo vse upravne postopke, ki sem jih morala. No, na začetku stvari niso ravno najbolj tekle, sedaj pa se je moj dobiček kar podvojil po enem letu. Tako, slišali ste, kako je Amal pridobila finančna sredstva, kako je vzpostavila svoje podjetje, kako je razrešila upravne težave pri tem. Vprašanje pa je, ali lahko tudi mi dosežemo kaj več na tem področju. Samo nekaj vas je prosilo za besedo vnaprej, ko boste vi spregovorili, bodo dobili besedo še ostali. Sedaj pa dajem besedo Flo Klukas iz Liverpoola. Hvala lepa. Gospa Hübner je prej omenjala leto 2005, kako smo se morali takrat boriti za to, da smo ohranili kohezijsko politiko. Mislim, da nas čaka podoben boj z določenimi državami članicami tudi sedaj, kar pomeni, da vsi, ki branimo kohezijsko politiko, moramo strniti vrste in se skupaj boriti za njo. Komisar, prav imate, to bi morala biti investicijska politika, ne samo politika trošenja denarja. Če bomo vlagali, bomo s tem spremenili življenja ljudi. To je tisto, kar želimo doseči. S tem bomo pomagali revnim regijam in bogatim regijam. Pomembno je, da se osredotočimo na rezultate če se ne bomo osredotočili na rezultate, bomo samo porabljali denar brez kakršnega večjega učinka. Če pa bomo usmerjeni na rezultate, bo to vidno še kar nekaj let. V Merseysideu v naši regiji smo imeli v obdobju 2000-2006 na voljo kar nekaj finančnih instrumentov, vlagali smo v lokalna podjetja in ta sklad še vedno prinaša denar lokalnim podjetjem in bo to počel še kar nekaj let v prihodnosti. Znotraj naše regije smo torej ohranili 45 tisoč delovnih mest, 15 tisoč podjetij, skoraj da tretjino milijona ljudi smo uspeli izobraziti, torej več kot 300 tisoč oseb. Vključiti moramo lokalne predstavnike. Upravljanje s temi politikami z nacionalne ravni enostavno ne bo delovalo, kajti na nacionalni ravni ne vedo ali pa ne razumejo, kako delo poteka na terenu. Lokalni, regionalni organi pa to dobro vedo, zato tudi pozdravljam teh pet odstotkov, ki ste jih namenili za mesta. Mesta potrebujejo to vrstna finančna sredstva, mesta morajo imeti ta denar na razpolago, zato da ga porabijo za svojo rast in obnovo. Če pa želimo vse to doseči, potem moramo mesta vključiti v oblikovanje programov. Če tega ne bomo storili, jih bomo obsodili na propad. Pristop ne sme biti od zgoraj na vzdolj, ampak tudi od spodaj na vzgor. Sedaj pa še par besed o makroekonomskem pogojevanju. Razumem, zakaj je do tega prišlo, razumem tudi, zakaj je bil sploh podan predlog v zvezi s tem. Vendar razumem tudi to, da je pogojevanje obstajalo že v preteklosti. Naprimer, pet odstotkov smo morali prihraniti za posebne cilje regije in če so regije preje, dosegle svoje cilje, so teh pet odstotkov so prejele tudi sredstva. Torej, politika palice in korenčka. V tem trenutku pa doživljamo samo politiko palice. Regije je treba vključiti v oblikovanje politik, oblikovati je treba tudi kodeks dobrih praks. Kako bomo vse to dosegli, komisar, ne vem. Pogovarjala sem se z nekaterimi uradniki in ugotavljam, da zaenkrat še ni dokončno oblikovanega mehanizma, ki bi omogočil, da vključimo regije in mesta vsa, vse te programe. Kajti vse ste namenili nacionalnim programom. Zanima me, kako. Naj bi, po vašem mnenju, v te programe vključili lokalne in regionalne oblasti? Zanima me, ali bo komisija to uvedla kot zahtevo, preden bo dala na voljo finančna sredstva. Hvala lepa. Se opravičujem, če bom napačno izgovorila ime. Župan iz Ljubljanke, bolje bi bilo, če vi sami poveste, kako se izgovori vaše ime, kajti sama sem ga zmaličila. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, vaša izgovorjava je bila najboljša, kar sem jo slišal v svojem življenju, tako da najlepša hvala. Gospe in gospodje, dovolite mi, da nakratko povem par besed o teh temeljnih načelih Kohezijsko politiko smo oblikovali zato, da bi se zmanjšal razkol v razvoju med posameznimi regijami in občinami. Nikar ne pozabite, da tudi znotraj posamezne regije obstajajo precejšne razvojne razlike. Obstajajo dobri razlogi, zakaj imamo na voljo ukrepe, ki izhajajo iz kohezijske politike in ki so namenjeni zmanjševanju razlik znotraj regije. V regijah sicer imamo na posamezna mesta, ki so uspešna, vendar pa imamo poleg teh zelo uspešnih mest tudi območja, kjer je stopnja razvoja precej nižja. Ti vidiki kohezijske politike ne bi smeli biti izključeni iz našega okvira razmišljanja. Naj povem, kje kohezijska politika najbolje deluje. Večina polskih regij pokazuje na efektivnost teh djav. Je, moram reči, dokaj uspešnih. Kohezijska politika je pomagala polskim regijam, ena izmed regij je celo na poti, da postane umestna, tranzicijska regija. Ogromno smo dosegli, vendar nas čaka še kar nekaj dela. Če se vrnem na začetek tega vodnega govora, k izvorom kohezijske politike. Morda bi morali kohezijsko politiko samo bolje voditi in sicer tako, da bo bolje delovala, da bo bolj učinkovita. Mislim, da bi morali tudi sredstva iz kohezijske politike narediti bolj dostopna, več moramo pridobiti za uložen denar, več je treba storiti na področju izvajanja in nadzora. Za vse, kar uložimo, moramo pridobiti več. Kohezijska politika pa mora na vse zadnje biti tudi bolj realistična, prilagojena ostalim politikam Evropske unije. Gospa predsedujoča, vem, da mi ne boste dali na voljo več časa, ampak na kratko bi rad omenil še pogojevanje. Kar nekaj oseb je danes že omenilo, načelo pogojevanja. Moram reči, da sedaj ni ravno pravi trenutek za to, da bi predstavljali to vrstne ukrepe. Mislim, da ni pravi čas za to, da bi nalagali kazni samo zaradi tega, ker nekdo sklepa, da so morda nacionalne vlade zmotno delovale. Kohezijska politika je zelo pomembna za revne regije, ker jim daje nek vzvod, s katerim lahko izboljšajo svojo konkurenčnost in rast. Hvala. Hvala lepa. Še kakšna pripomba, še kakšno vprašanje, komisar, k temu se bomo še vrnili. Makroekonomsko pogojevanje nas čaka čez nekaj sekund. Vi boste najprej dobili besedo, komisar, ker je večina kritik naletela na vas. Zanima pa me, če ima še kdo kakšno vprašanje ali imate kakšen predlog, kako bi lahko kohezijska politika postala bolj učinkovita, prinesla dodano vrednost, bila bolje vodena. Izvolite. Ja, hvala za besedo. Gospa predsedujoča, sem Ivan Žaga in prihajam iz slovenske delegacije. Eh, vsekakor je tudi v Sloveniji imela kohezijska politika izjemno pomembno vlogo v smislu razvoja. Je pa potrebno ob tem seveda opozoriti na to, da pač različne države imamo seveda tudi različne eh, sisteme. In v povezavi eh, z tem bi posebej želel opozoriti na to, da bi bilo potrebno seveda iskati eh, na eni strani tudi ravnotežje med temi velikimi projekti, ob tem pa ne smemo pozabiti seveda na manjše projekte, ki vključujejo širšo javnost in izboljšajo oziroma omogočajo izboljšanje kakovosti življenja na posameznih področjih tudi znotraj regij. Pa še eno vprašanje oziroma ena pravzaprav ideja se mi je porodila ob tem naštevanju eh, procenta GDP-ja po posameznih državah med tistimi najbolj razvitimi in tistimi najmanj razvitimi in zastavlja se mi seveda vprašanje, ki pa ni problem samo EU-ja, ampak mislim, da je problem tudi v veliki meri nacionalnih Eh, vlad eh, namreč eh, administracije oziroma prenormiranosti sistema. A ni mogoče seveda ta razvoj, ki sicer se dviguje, vendar na nek način skoraj bi si upal trditi povzroča dodatne razlike med razvi, razvijanjem regij, tudi posledica te prenormiranosti in me zanima, v kakšnem smislu tudi na zakonodajnem področju bo vse narejen korak naprej. Hvala. Thank you very much indeed. Any other questions? Hvala lepa, še kakšno vprašanje? Uh- Dobro, komisar. Slišali ste, kakšen je bil splošen odziv. Gospa Breso je to makroekonomsko pogojevanje opisala z mahanjem z rdečo cunjo. Drugi so spraševali, zakaj bi morale regije biti kaznovane zaradi napak nacionalnih vlad, kako bo to pomagalo regijam, ki so v težavah. Flok Lukas je spostavila tudi to, da nasplošno gledano obstaja precej pogojevanja, da vodite predvsem politiko palice in ne korenčka, da je ravnotežje preveč postavljeno na stran palici, ne korenčkov. Najprej vi, komisar, potem pa še gospe Hübner in Breso. Um Najlepša hvala dve državi članici sta napisali pismo glede makroekonomskega pogajanja in potem smo dobili tudi poziv k temu, da to prilagodimo. Videli smo veliko predlogov, ki jih lahko razširimo in cilj je, da pripravimo predloge, ki bi veljali za 27 držav članski, bi bili tudi oranoteženi, vendar pa je največji izziv bil ta, da najdemo možnost za velja in je primerna za 27 eh, držav članic. Kar zadeva regije, besedilo je kompromis in po dolgotrajnem boju. To besedilo verjetno ni najbolj berljivo, niti v lasnem maternem jeziku, vendar pa vam lahko povem, da je v besedilu jasno zapisano, da če pride do izvajanja tega člena in te podobne člene že imamo v določilih za kohezijska sredstva, vendar pa tega člena še nismo nikoli izvali, ne zaradi tega, ker si tega ne bi upali, ampak zaradi tega, ker ni bilo nobenega razloga za to. In to pravilo pravi, da če se izkaže, da država članica ima prekomerni primankljaj, proračunski primankljaj in da niso dosegli ciljev rasti, potem komisija lahko premisli, kako bomo ukrepali, kaj lahko storimo In če se država članica pridruži tem predlogom in se resnično potrudi, potem ni nobenega razloga, da posežemo po tem ukrepu. Ta ukrep obstaja zato, da poskrbimo za to, da regijo potisnemo, država članica potisnemo nam pravo pot. Ta inštrument služi temu. Če pa se je država članica veliko krat negativno odzove na to, da se pridruži predlogom, potem pa je kot zadnja možnost tudi ta mehanizem sankcij. Za regije je zelo pomembno, to, da je izvajanje tega ukrepa tudi sorazmerno. Torej, v državah, kjer imajo regije več avtonomije, potem lahko povem, da ni vedno tako, da vsi programi vsebujejo možnost eh, sankcij, imamo nekatere programe in v okviru teh programov pa imamo tudi sorazmerno višino kazni. Torej, rad bi se izognil besedici kazni, vendar pa gre za finančno kazen. Kaj pa argument, da je preveč palic, premalo korenčkov, da se preveč osredotočate na kaznovanje, ne na nagrajevanje? Ja, zato pa govorimo samo o palicah in ne o korenčkih. Mislim, da je Michael Schneider rekel, pa še nekateri drugi so mu pritrdili. 90 odstotkov predlogov, Mišel Dabar je to tudi omenil, je takšnih, o katerih se strinjamo. Potem pa se pet minut pogovarjamo o teh petih odstotkih in nečem drugem. To sicer razumem, ampak s tem nekako zameglite celotno sliko in predlog, ki smo ga podali. Mišel Delabar je prej to opisal kot Damoklejev meč, ki visi nad mečem, re, nad, ki visi nad regijami. Komisar pravi, da ne, da je to samo sredstvo, ki ga bodo uporabili v skrajni sili. Ampak, gospa Briso, ali menite, da na uspešnost kohezijske politike vpliva splošna situacija, gospodarska in finančna, da se ne uporablja ene stvari za to, da ljudi kaznuješ, da potrebujemo trdno gospodarsko okolje. Gospa Hübner najprej. No, če upoštevam vašo logiko, potem vi pravzaprav trdite, da če obstaja slabo gospodarsko okolje, potem je treba enostavno zapreti hišo kohezijske politike, iti domov in na njo pozabiti. Strukturna politika seveda potrebuje dober makroekonomski okvir, da pa bi se znebili politike in da bi odozeli denar iz te politike samo zato, ker makroekonomsko okolje ne deluje, tega ne razumem. Komisar verjetno ni presenečen nad mojimi zamislimi, kajti že nekaj let nazaj sem o tem govorila. Vedno sem bila proti to vrstnemu pristopu in še vedno sem proti takšnemu pristopu če si pogledate že pravno podlago, kohezijskega sklada ne moremo primerjati z drugimi skladi. Kohezijski sklad je bil vzpostavljen zato, da se pomaga v nujnih pogojih, če se država znajde v krizi v okviru monetarne ali finančne politike. Še vedno imamo isto pravno podlago za ta sklad. Druga zadeva, ki jo moram izpostaviti, pa je, da sama ne vidim logične povezave med tem, kar ste rekli, če se ena politika ne obnese, če jo država slabo izvajajo, bomo to isto državo kaznovali preko druge politike. Mislim, da je to tudi v nasprotju s trenutno logiko, ki jo uporabljamo pri Grči. Grčija se je znašla v težavah, ogromno truda vlagamo v to, da bi Grči pomagali tudi preko strukturnih skladov iščemo finančna sredstva v Evropski uniji, v uredbah iščemo načine, kako zagotoviti dodatne spodbude, nove institute in instrumente. Tako da to, kar ste rekli, je popolnoma nelogično. Sicer bi si želela bolj živahne razprave o tem, ampak moram reči, da bomo danes težko presodili o vseh rezultatih. Upoštevati je treba vse pluse, vse minuse, potegniti črto in ugotoviti, ali so palice te kazni v okviru kohezijske politike primerni ali ne. Cel niz različnih možnih načinov kaznovanja imamo, v najslabšem primeru dozamemo denar iz proračuna. Mislim, da ne bi smeli zapreti vseh možnosti. Gospa Breso, tudi vaša reakcija me zanima na vse pripombe o makroekonomskem pogojevanju. Kaj bolje deluje? Palice, korenčki, komisija pravi, da bi morali imeti petodstotno rezervo za uspešnost. To je precejšen delež. Ali se preveč osredotočamo na pogojevanje in ne toliko na nagrade? Mislim, da to dobro deluje, namreč palica in korenček. Vendar vprašanje ni to, vprašanje je nekaj popolnoma drugega. Ne vem, ali oseba oziroma prava institucija doživlja tepeš spalico v tem trenutku. Kaj želim povedati? Kohezijska politika je pravzaprav investicijska politika na dolgi rok. Ta politika v prvi vrsti državam in potem tudi regijam, ki so največkrat upravičenke, omogoča, da načrtujejo dolgoročno gledano tudi naložbene politike. 65 odstotkov javnih naložb v Evropi opravljajo lokalne in regionalne skupnosti. 65 odstotkov. Predstavlja pa 15 odstotkov dolga. Če si torej predstavljate, da imajo regije dejansko ta damoklejev meč, ki jim visi nad glavo in da zaradi tega bolje delajo, potem mislim, da se motite. Namreč regije bo samo skrbelo, ali naj sploh začnejo z nekim dolgim investicijskim procesom, če ne vedo, ali bodo ob koncu dneva sploh dobile sredstva ali ne. Še nekaj bi rada dodala. Lizbonska pogodba nam je odboru regij dala nalogo, da branimo načelo subsidijarnosti. Imamo celo možnost sprožiti postopek pred sodiščem Evropske skupnosti. Mi smo to vprašanje preučili, zato ker gre za zelo očiten primer, pri katerem nismo izbrali prave institucije, ki naj bi bila postavljena pod drobnogled. Zato resnično obstaja možnost, da bomo sprožili tožbo pred sodiščem Evropskih skupnosti, ker je prišlo do kršenja načela subsidijarnosti in tudi sorazmernosti. Seveda je prav, da se kaznuje tisto regijo, ki je zlorabila sredstva. Prav je, da na podlagi rezultatov pogojujemo sredstva. To smo tudi sprejeli. Ne moremo pa kaznovati nekoga, ki eventualno sploh ne nosi odgovornosti. Če boste rekli, da naprimer regije na področju zdravstva ne spoštujejo pakta stabilnosti in kršijo svoj proračun, prav. Vendar ne pozabite, da smo bili v vseh regijah priča temu, da če se nenadoma prekine z dolgoročnimi investicijami, potem ne moremo več razmišljati o rasti. Ne moremo spostaviti nekega vzdušja, kjer bo vladalo predvsem nezaupanje med vlagatelji, ki so že tako ali tako v velikih težavah, kot vemo. Gospod in gospodje, tega vprašanja danes popovdne ne bomo uspeli razrešiti, pogajanja bodo še dolga, naporna. Mislim, da je ravno kar komisarjo opozorila na to, da ga čaka hud boj. Predlagam pa, da se lotimo še tretjega sklopa. Geografija ima svoj pomen. Že ministrica je v uvodnem nagovoru povedala, zakaj je to zelo pomembno vprašanje, zakaj mu dajemo večji pomen tudi v novi politični strukturi. Poglejmo si še zadnji video prispevek. Doktor Szabó László pénzügyőr századós sem Katjen Laslo, kapitan Laslo Sabo in delam v uradu, ki nadzoruje pretok potnikov in blaga preko Donave. Ta elektronski sistem za ugotavljanje rečnega toka omogoča nadzor in ta je bolj učinkovit. Z evropskimi sredstvi imamo informacije, ki tečejo preko srpske, hrvaške in mačarske meje na bolj učinkovit način. Okay, so there we... Dobro. Tukaj vidimo enega od elementa novega svežnja z makroekonomskim pristopom. Sedaj damo besedo Georgiusu Kaminisu, županu Aten. Izvolite. Kukome? Gospe in gospodje, kljub temu, da prejšnji govorniki ne prihajajo iz držav, ki bi jih kriza hudo prizadela, so vsi izrazili svojo solidarnost do regionalnih in lokalnih oblasti iz držav, ki se soočajo s skoraj eksistencialistično krizo. veliko jih je izrazilo svojo podporo do originalne politike. Tudi sam bom govoril o palici in korenčku, vendar predvsem o korenčku. Ne bom se omejeval samo na palico. Osredotočil se bom na mestna območja v geografskem pogledu. In ko govorimo o zemljepisu, ko govorimo o kohezijski politiki, ne mislimo samo na klasično razlikovanje med severom, jugom, shodom in zahodom ali pa ne mislimo samo na meje med državami. Zemljepis ima še eno razsežnost v kohezijski politiki. Razsežnost, ki uspe upošteva zemljepisne značilnosti. Z rešitvami, ki se sprejmejo na različnih ravnih vlade. Veliko krat so te rešitve inovativne. Mislim, da se evropske regije soočajo z zelo visokimi zahtevami in upam, da se bo Evropska komisija držala predlogov, ki jih je pripravila za mestna območja in da se bo zaprstavila vsem tistim, ki nasprotujejo tem velikopoteznim načrtom, čež da Evropska unija nima pristojnosti, da odloča o teh zadevah. Mesta so prizadeta z, zaradi več različnih dejavnikov, kot je okolje, energije in tako dalje. So tudi motor razvoja. Kaj ti, če si pogledamo statistične podatke BDP-ja mest, vidimo, čisto drugo gospodarsko in družbeno realnost, ki se meri z drugačnimi kazalniki in ne samo v okviru BDP. Kriza je prizadela vse regije in še dosti bolj kot mesta. Evropska unija govori, o mestih na horizontalen način. Mesta omenjamo, ko govorimo o več različnih zadevah, kot je okolje, boj proti kriminalu, revščina in tako dalje. Zato je zelo pozitivno, da pet odstotkov sredstev namenjajo mestnim območjem. Imam nekaj vprašanj za gospoda komisarja. Ta platforma za razvoj Kako jo boste upeli že v pobude, ki že obstajajo, kot naprimer v načrt o inteligentnih mestih? In kakšno vlogo igra razvoj mest v programu Interreg. Zakaj ste izbrali višji prak na mesto najmanjšega praga? Najlepša hvala. Sedaj pa Alberto Molinaro, ki je regionalni minister za izobraževanje in raziskave in razvoj v Benetkah in Laniji. Gospa predsedujoča, Sem regionalni minister za izobraževanje in raziskave v Furlani Julijski krajini. To je mejno območje, je pa vseeno v središču Evrope. Čezmejno sodelovanje je za nas pravzaprav del DNK-ja. Bili smo ustanovni očetje Alpe Adrije, delovne skupine, ki je vključevala številne države iz nekdanjega sovjetskega bloka celo v času hladne vojne. Zavedamo se, da se soočamo s številnimi izzivi. V prvi vrsti je treba najti pot iz krize. To pa bomo dosegli samo, če bomo delali skupaj. Ne smemo pa zanikati dejstva, da nas skrbijo tudi številne zadeve vse do leta 2020. Tudi glede kohezijske politike nas skrbi precej stvari. Ta politika je Furlani Julijski krajini pomagala pri ohranjanju konkurenčnosti. Mi se zauzemamo za fleksibilnost, za prilagajanje politike posameznim ozemljem. Ne smemo biti preveč togi. Poskrbeti je treba za vključevanje na področju izobraževanja, usposabljanja. S tem bomo zagotovili tudi ustrezen človeški kapital za Evropo, ki bo temeljila na znanju. To bi morala biti naša prednostna naloga. Smo pa zadovoljni s predlogom Evropske komisije, ki ohranja cilj konkurenčnosti tudi po letu 2013. Veseli smo tudi zaradi tega, ker smo dobili zadostna finančna sredstva. Pomembno pa je, da zagotovimo sodelovanje med posameznimi regijami. Večkrat ste izpostavili, da bi morali poskrbeti za sodelovanje z vsemi, tudi s predstavniki akademskega sveta. Zato bi morali povezati univerze. Univerze imajo pomembno vlogo znotraj regije. Blizu nas je tudi mesto Ljubljana, ki je pravzaprav zelo pomembno središče. Ljubljana in tudi forum Alpe Adria nudijo številne priložnosti. Lahko oblikujemo tudi skupni sekretarjat pri naših predstavništvih v Bruslju. Bi se pa obrnil na komisarja Hana in ga prosil, da obrani predloge komisije gospo Hübner in gospo Breso, pa bi rad obvestil samo o tem, da bomo storili vse za to, da bo kohezijska politika uspešna, da nas bo povezala s sosednjimi državami, da bomo poskrbeli za to, da bomo do leta 2020 dosegli vse cilje. Uh, last, uh, Najlepša hvala sedaj pa damo predstavnika Galicije v odboru regij. Kje ste? Aha, tam ste. Se opravičujem. Najlepša hvala, gospa Davis. Jasno je, da čeprav je župan Aten dejal, da gospodarska in finančna kriza ne vpliva na vse regije enake. Enako se mi zdi, da gospodarska in finančna kriza daje pečat celotni razpravi danes popovdne. In to je seveda čisto jasno. Gospodarska in finančna kriza je zahtevala disciplinske ukrepe, vrčevalne ukrepe in večina državljanov se nas mora prilagoditi na novo gospodarsko situacijo. Vendar pa je treba povedati, da je načrt za regije in vloga regij vedno bolj pomembna. Tukaj se namreč oblikuje teritorijalno kohezijo in tukaj se kaže to, da je teritorijalna kohezija demokratična, ki vpliva na vse regije, da to načrtujemo lahko ne samo z vidika stroška, ampak tudi z vidika investicij in to seveda zahteva večjo udeležbo regij pri uporabi sredstev. Strategija 2020 vidi čezmejno sodelovanje, sodelovanje kot inteligentno sodelovanje s tem, da lahko okrepimo skupne cilje in vrednote evropske skup, skupnosti, oziroma združenja za čezmejno sodelovanje ACT igrajo tukaj zelo pomembno vlogo, zaradi tega, ker vzpostavljajo mrežo za dialog in sodelovanje. Tako si lahko izmenjamo dobre prakse in izvajajo skupne razvojne projekte. Ta združenja predstavljajo tudi zelo velik potencial za teritorijalno kohezijo, s tem, da vzpostavljajo čezmejno strukturo za sodelovanje, skupaj opredeljujejo strategije za rast oblikujejo ukrepe za gospodarski razvoj in skupno uporabo virov in sredstev. Za konec, gospa Davis, bi se rad zahvalil Evropski komisiji, da je upoštevala nekatera priporočila mnenja, ki smo ga sprejeli v odboru regij v zvezi z Evropskimi združenji za čezmejno sodelo, teritorijalno sodelovanje. Strinjamo se z gospodom Barosom v tem, da je treba posodobiti inštrumente za kohezijsko politiko. Mislim tudi, in to pravim gospodarju Hanu, da brez podpore komisije za čezmejno sodelovanje, medregijsko sodelovanje, ne bomo dosegli ciljev kohezijske politike. Najlepša hvala. Skoraj nam je že zmanjkalo časa, vendar pa bi vseeno rada vprašala, če ima kdo kakšno nujno zadevo, kaj ti preden zaključimo, bi radi dali besedo tudi eh, našim gostom. Čisto na kratko, izvolite. Castiglione, presidente della provincia di Catania. E Castiglione, prihajam iz Catania. Rad bi se zahvalil komisarju, pa tudi predsedniku Evropske komisije. Danes sta namreč posvetila pozornost tudi regijam in mislim, da sta oba skrbno prisluhnila razpravi. Gospod Han danes sodeluje že cel dan. Ne bom omenjal video posnetkov, ki smo jih vsi videli. Mislim, da so to takšne manjše epizode, ki kažejo na to, kako regije, kljub temu, da imajo na voljo strukturne in druge sklade, sredstvo jih teh skladov ne porabljajo vedno na najboljši možni način. Vse to so vprašanja, ki so bolj politično obarvana. Sam pa bi komisarja Hanna vprašal sledeče. V zadnjem obdobju je komisija bila manj naklonjena temu, da bi neposredno sodelovali regije pri strukturnih skladov, da bi morali strukturne sklade v prvi vrsti nameniti nacionalnim državam. Zato me zanima, ali bo komisija skrbela tudi za to, da bodo nacionalne proračunske politike bolj usklajene tudi z kohezijsko politiko. Zanima me, ali bo prišlo do tega povezovanja, dopolnjevanja. Zanima me, ali bo torej komisija storila več v zvezi s tem. To je bolj politična tema, ki se je izrazila tudi med razpravo. Še nekaj bi rad izpostavil glede mestnih metropolitanskih območij. Infrastruktura je treba tam vzpostaviti, široko poslovne povezave, energija, promet in tako naprej. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Sedaj damo besedo komisarju. Ima še kdo kakšno vprašanje, ki ne more počakati? Ne. Prosim vas, da odgovorite na vprašanje tako, kot želite vendar pa pri tem zaključimo, želimo opredeliti določene prioritete in ne bi rada, da govorite samo o zakonodajnih predlogih, ampak nasplošno o teh odprtih dnevih in na investiranje v regije in mesta s tem, da dobimo bolj inteligenten razvoj. S tem bo, kremo bomo prispevali seveda tudi svežnjem, vendar pa me zanima, kaj bodo prispevale tudi regije. Kaj lahko poveste glede najnujnejših prioritet za kohezijo prihodnosti, s čem lahko resnično pomagamo regijam, kakšne, katera se vam zdi, da je nujna, neizogibna prioriteta. Gospa Hübner, vi pravite, da je kohezijska politika politika vzpostavljanja zaupanja. Kaj menite bi dalo največ zaupanja ljudem, kar bi jim resnično pomagalo v mestih in regijah? Najprej bom dala vam besedo, gospa Brasa, potem gospodu komisarju in potem gospe Hübner. Prosim, da odgovorite tudi na vprašanje v zvezi z geografijo. E... Najlepša hvala. No, če bi morala resnično opredeliti eno samo prednostno nalogo, bi bilo to težko. Energetska politika bo zelo verjetno v samem središču inovacijskih politik v prihodnih letih tudi v središču kohezijske politike v mnogih regijah. Tudi s podnebnimi spremembami, kot veste, se intenzivno ukvarjamo, ukvarjamo se s trajnostjo v vseh lokalnih skupnostih. Zdi se mi, da so to tiste ključne teme, o katerih smo se dogovorili. Vendar me vse to vodi tudi k temu, kar so izpostavili številni med današnjo razpravo. Očitno je, da se ponovno vračajo v ospredje te urbane politike. To so politike, ki temelijo na trajnosti, vključevanju, na inteligentnosti oseb. To so politike, ki tudi nosijo ta urban naboj, Zagotovo so te politike pravzaprav utemeljene v samih mestih. Glede tega se mi zdi, da smo si soglasni. Kar pa zadeva to zadnjo tematiko, ki smo jo obravnavali, torej teritorijalno kohezijo in instrumente, ki jih imamo na voljo za to, da bi teritorijalno kohezijo še spodbujali. Ravno danes smo si s komisarjem Hanom izmenjali mnenja o tej novi uredbi, o seznamu ciljev, ki smo ga opredelili v teh zadnjih letih. Teritorijalno sodelovanje je zagotovo zelo pomembna tematika, s katero se bomo še ukvarjali, ker je pomembna tudi za same regije in ozemlja. Je pa res, da bi stvari lahko tudi nekoliko poenostavili. V mislih imam predvsem poenostavitev instrumentov, ki jih imamo na voljo. V predlogu je ena od bolj zanimivih stvari prav ta, da bi instrumente, ki jih imamo na voljo znotraj mrež, uporabili za to, da bi vzpostavili tudi makroregionalne strategije. Kajti številne zadeve se pripravljajo, ogrevamo se že in napenjamo mišice, ker nas čaka ogromno dela in mislim pa, da je to eden od tistih elementov, pri katerem se bomo lahko nekoliko urili. Teritorijalna kohezija v tako veliki Evropi je naloga, ki bo lahko opravljena samo, če bodo za posamezne regije opredeljene tudi makroekonomske strategije. In na dnevih odprtih vrat se zagotovo lahko pogovarjamo tudi o teh vprašanjih. Verjetno je težko izbrati izmed vaših vlastnih predlogov tistega najljubšega. Katera prioriteta za vas je najpomembnejša? Makro in mikro, oboje je vedno dobro. Najprej bi se rad opravičil vsem tistim, katerim eh, nisem odgovoril na vprašanje. Gospa Davis je tukaj izvala zelo strok režim v našem skupnem interesu. Mm, verjetno bo imeli še priložnost, da se srečamo dvostransko v teh eh, dnevih. Veliko sodelavcev se trudi za to, da pojasnijo določene zadeve, lahko pa se tudi pogovorimo v pisni obliki vsaka regija je znotraj teh eh, regij tista, ki določi, kje so najpomnejše točke, ko gre za sofinanciranje. Torej vsaka regija se je sama odločila, če da v določenem predelu regije uloži več sredstev in ima več uh, večjo stopno sofinanciranja 2G pa manj. Tudi zato imamo že določene primere, primere prilagojenih rešitev, ki smo jih tudi že omenili. Torej, če vam povem, katera prioriteta je najpomembnejša, kohezijska politika je tukaj zato, da je Evropa bolj vidna in bolj dostopna torej, da ne gre za postopke kršitve ali določenih pravosodnih postopkov, ampak da gre za Evropo, ki želi prispevati k dodani vrednosti za naše državljane, da vidimo, kakšen je dosledni pristop in da lahko tudi na področju energetske politike prispevamo zelo pomembnim elementom. Mislim, da je to naša skupna naloga, to je makroregionalna strategija, torej da se osredotočimo na doseganje ciljev na transparenten način. Torej, da imamo vidno in dostopno Evropo za naše državljane, ki bo pozitivno izboljšala njihovo življenje. Najlepša hvala. Sedaj bomo dali besedo gospej Hübner za zaključne besede. Ne vem, če želite že sedaj izpostaviti vaše prioritete. Dobro, pa povejte sedaj, potem se bom zahvalila in vam zopet dala besedo. Upam, da me boste dobro razumeli. Veliko krat rečemo, mm, da denar ni bistven In mislim, da se ne smemo pretvarjati, da je tudi tokrat tako, kaj ti vsi, ki se s tem ukvarjamo, vemo, da moramo doseči učinkovito vlaganje. Zato potrebujete kritično maso financiranja in sredstev. Tukaj ne govorimo samo o evropskem proračunu. Imamo manjše regije, manjše mesta, kjer ne bodo imeli dovolj sredstev, um, da bi sploh razmislili o rešitvah za probleme. Zato je to naloga vseh nas, ki se bomo pogajali o tem regulatornem okviru in potrudili se bomo, da bo ta najboljši. Torej, to ni samo odvisno od nas, ampak potrebujemo kritično maso sredstev. To je izrednega pomena. Kohezijska politika pa ni samo stvar sredstev. To je bistveno. In če lahko še grem na zaključne besede. Ne bom povzela tisto, kar ste tako modro tukaj izpostavili, rada pa bi se vam zahvalila za to, da ste pokazali tako zelo močen občutek odgovornosti in eh, vaša prizadevanja za sodelovanje v okviru kohezijske politike za obdobje 2014-2020 imate tukaj komisijo in svet, torej nismo sami. Kar smo slišali z vaše strani je, da se strinjate z nami glede tega, da rast mora izhajati iz trdega dela lokalnih oblasti, podjetij, vseh tistih, ki spodbujajo in ustvarjajo rast. Naša naloga v evropskih inštitucijah pa je, da do konca naslednje leto pripravimo dober zakonodajni okvir, da vi potem lahko pravite svoj del naloge. In to vam obljubljamo. Mislim tudi, da ste skušali povedati, da mora ta politika storiti več glede dohitevanja drugih regij. To je res, vendar pa mora ta regija tudi se osredotočati na tiste regije, kjer potrebujejo nove konkurenčne potencijale in priložnosti. Treba je seveda upoštevati teritorijalno raznolikost in različne situacije v regijah. Teritorijalna kohezija in pa vloga lokalnih in regionalnih oblasti, tudi to je bila stvar razprave. Upam, da se strinjate z mano v tem da teritorijalna kohezija ni cilj sam po sebi, tako kot pravi pogodba, da moramo doseči teritorijalno kohezijo, ampak je postalo jasno iz tega, kar pravite, da je teritorijalna kohezija orodje in sredstvo, ki ga imamo v rokah, zato da dosežemo večjo, močnejšo rast, kar pomeni, da moramo ustvariti ravnovesje med tem, kar prihaja od zgoraj in med tem, kar prihaja od spodaj. Po tem, kar smo slišali glede palice in korenčkov, mislim, da se strinjamo vsi glede tega, da ne želimo graditi prihodnosti Evrope na podlagi kaznovanja. Makroekonomsko pojegojevanje je lahko seveda kontraproduktivno in nepravično. Prekinitev pomoči pa bo seveda imelo neposredne posledice na regije. Čeprav moramo kaznovati napačno porabo sredstev na nacionalni ravni, to pomeni, da moramo pogevalne ukrepe povezati s kohezijsko politiko in eh, ohraniti. Moramo dialog med komisijo državami članicami in regijami. Naj vam še povem, o tem seveda nismo veliko govorili, da bomo dosegli rezultate glede poenostavljanja. Ne gre samo za sistem upravljanja ampak gre tudi za korist upravičencev, da bodo imeli manj birokratičnih procesov. Tukaj seveda mislim predvsem na rezultate, mi si nam res slišamo, skušamo, eh, želimo vsi doseči politiko, ki bo usmerjena v rezultate, vendar pa moramo preprečiti toliko truda uloženega v poročanje o rezultatih namesto v doseganje rezultatov teritorijalna občutljivost je bistvenega pomena in pozdravljamo usklajevanje politike s cilji EU 2020 in osredotočanje sredstev na omejena področja. Seveda se zavedamo te teritorijalne občutljivosti in tega ne smemo izvajati tako, da bomo škodovali drugim. In naj povem še glede eh, financiranja, seveda pa in dovolj visokih sredstev in mislim, da je treba povedati, takšno je tudi moje mnenje, da imamo zelo dober predlog pred seboj. Verjamem, da bomo z novimi uredbami prišli do politike, ki bo usmerjena v doseganje rezultatov, več plastno upravljanje je zelo pomembno za Evropsko komisijo, kot tudi za Evropski parlament, verjetno pa tudi za vas. Potrebujemo tudi strategijo za vlaganje, ki bo usmerjena v prihodnost, ki bo pokrivala vse strukturne sklade. Veliko predlogov jim smo dobili strani komisije glede tega, kako uporabiti to novo možnost. Obstajamo tudi nove spodbude in pa pogojevanje, kar moramo oblikovati tako, da bomo imeli bolj učinkovito ukrepanje in poseganje in se osredotočiti na evropske cilje, postiti pa moramo tudi prostor za prilagajanje na regionalne značilnosti in posebnosti. Rada bi se vam še enkrat zahvalila za to, da ste ostali z nami do konca. Želim vam čim več uspešnih in konstruktivnih razprav na vaših srečanjih prosim vas, da ne pozabite, da imamo že poročevalce za delo v naslednjem letu v odboru za regionalni razvoj. Sodelovali bomo tudi z vami. Prosim, da vedno stopite v stik, ko boste hoteli sodelovati. Najlepša hvala. Um, Preden gremo, bi se tudi rada sama zahvalila za vse prispevke. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Vem, da ljudje govorijo vedno hitreje, ko nam primakuje časa. Se upravičujem. Kritiki eh, vedno pravijo, da bo razprava verjetno se vlekla v neskončnost. Vendar pa je res, da se bo ta razprava vlekla še naslednje dni. Tukaj imate kartice, kamor lahko napišete vaše predloge za deseto srečanje odprtih dni. Prosim, da te kartice izpolnite in nam podate vaše predloge. Želim vam čim lepše bivanje v sedem tednu. Hvala.